Colleagues, um, let's make a start. Mr. Uh, Boni is here for. Kolegi, začeli bomo. Gospod Boni je tu za prvo točko. Imamo kar natrpan dnevni red ob 10.45. Uh, bomo imeli predstavitev latvijskega predsedstva in kot običajno želim biti pošten do tistih, ki so prišli pravočasno. Tako da se upravičujem za rahlo zamudo. Uh, torej, spoštovani kolegi, drug razlog, da smo začeli kasneje, pa je bil ta, da smo preizkusili, če računalniki delajo in žal ne delajo, tako da ne bomo imeli predstavitve. Torej, najprej bomo govorili o Evropskem uh, središču za droge in eh, nadzor nad drogami. Torej, imeli bomo eh, predstavitev direktorja MCDDA-ja. Zelo smo zadovoljni, da ste tu danes med nami in da boste predstavili vaše poročilo. Zato vam dajem sedaj besedo za deset minut, torej žal brez predstavitve in opravičujemo se za te tehnične težave, na to pa bomo imeli kratko razpravo. Izvolite. Ja, hvala lepa, gospe in gospodje, zelo sem vesel, da sem danes tu. Torej, tu sem predstavil to priporočilo že enajstkrat in zelo sem vesel, torej, da vam lahko še enkrat predstavim analizo situacije na področju drog v Evropi. Ampak najprej naj eh, bolj nasplošno spregovorim o tem. Torej, v petek smo vam poslali po elektronski pošti poročilo o dejavnostih za leto 2014 in če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem poročilom, sem vam povsem na voljo danes ali na kakšnem drugem sestanku ali po elektronski pošti. In drugi, če bi se zahvalil članom odbora Libe za vašo podporo pri pripravi proračuna eh, za EMCDD. Veste, da ste v zadnjih dveh eh, letih eh, utegnili videti, da je bil vsakeč predlagan zvišan proračun in uh, čeprav ste nas podprli in eh, smo bili podprti tudi na plenarnem zasedanju, eh, žal eh, to ni bilo izglasovano. Vendar pa upam, da bo tokrat to uspelo in zahvaljujem se vam že vnaprej še enkrat za vašo podporo tudi tokrat. No, sedaj pa spregovorimo še o drogah, torej poročilo o stanju leta 2015 je poročilo, ki ga bom danes predstavil in ta je zelo malo podoben našemu prvemu poročilu leta 96. Leta 95 je imela Evropska unija 15 držav eh, članic in takrat je bil eh, glavni problem v Evropi eh, heroin in pa AIDS in povezava med obema torej sedaj imamo to urejeno in eh, se soočamo z drugimi težavami. Čeprav eh, je heroin še vedno odgovoren za velik del eh, problemov na področju drog v Evropi, pa je prišlo do spremembe trendov. Se pravi, vedno manj ljudi imamo, ki si prizadevajo za zdravljenje od odvisnosti od heroina, vedno manj ljudi je odvisnih od heroina in tudi manj eh, primerov imamo povezave med heroinom in AIDS-om. Sedaj je 1,3 milijona uporabnikov opioidov tudi eh, v eh, zdravljenju. Kljub temu pa je odvisnost od heroina kronična in zato uh, moramo pripraviti tudi storitve za uporabnike, ki se starajo. Naprimer, treba je eh, ugotoviti tudi, kaj se dogaja z povečanim tveganjem, ki izhaja iz uporabe benzozepinidom in opioidov. In eh, tu je uh, smrtnost zelo, zelo visoka v tej skupini. Uh, Eh, imamo več kot 6000 eh, smrti zaradi prekomernega odmerka eh, teh drog v letu 2013. In čeprav je prišlo do zelo velikih težav v Grčiji in Romuniji pred tremi leti, takrat smo zabeležili 1500 novih diagnoz virusa HIV in eh, poleg tega imamo med eh, temi uporabniki eh, drog tudi zelo visoko stopnjo okužbe s hepatitisom C in kljub novim možnostim zdravljenja so stroški zdravljenja še vedno zelo visoki. Če si sedaj pogledamo trg heroina, je tu situacija um, nedorečena. Od leta 2009 um, je Eh, število zasegov v EU pokazalo, da je prišlo do najniže, najnižjega zasega, torej 5,6 ton heroina leta 2013 v zadnjih desetletjih. Eh, kljub temu pa je prišlo do velikega porasta eh, proizvodne opija v Afganistanu, kot veste, ta država proizvaja velik del um, heroina, ki prihaja v Evropo. Poleg tega pa je prišlo tudi do nekaterih inovacij pri dobavi heroina, uh, ki se ga sedaj procesira tudi v laboratorijih v Evropi, v Španiji. Uh, kar se tiče kanabisa, je sedaj 60 tisoč ljudi v zdravljenju zaradi odvisnosti od uh, kanabisa in to prvič od leta 2013. 20 milijonov eh, ljudi v Evropi je eh, to uporabilo v zadnjem letu, medtem ko en odstotek evropskih eh, odraslih oseb pa dnevno uporabljajo kanabis. Torej, ta razprava je še vedno hranila mednarodno razsežnost z različnimi um, pobudami. V Evropi pa je to povezano zlasti z um, potencijalnimi stroški zdravljenja. V Evropi kanabis predstavlja 80 odstotkov vseh zasegov drog, medtem ko 63 odstotkov uh, v, oseb v Evropi to uporablja za lastno uporabo. Na to spoglejmo kokain. Kokain je najbolj eh, razširjen stimulant v Evropi. 2,3 milijone mladih eh, odraslih eh, je kokain uporabljajo v lanskem letu. 1,8 milijona uporablja ekstazi in 1,3 milijone amfetamine. Torej, trendi za te tri stimulante kažejo na uh, stabilizacijo oziroma za um, znižanje uporabe, vendar pa se pojavljajo tudi novi vzorci, ki so zaskrbljujoči. Kar je tudi očitno, je, da so vse te droge, kanabis, ekstazi, kokain in heroin, vedno bolj čiste in to kaže na to, da, se, da so te droge vedno močnejše. S kanabisom ugotavljamo, da so bile te rastline eh, proizvedene doma, sedaj pa eh, je kanabis zlasti uvožen eh, iz Maroka in drugot. Torej z Europolom smo izdali celo vrsto opozoril za javno zdravje in enako tudi za tablete ekstazije, ki vključujejo uh, Eh, druge nevarne substance, naprimer PMMA. Tehnične inovacije in pa konkurenčnost na trgu sta med faktori, ki spodbujata večjo čistost teh nezakonitih eh, drog. Prvič eh, imamo sedaj tudi zasek prekurzorjev in v tem smislu eh, ugotavljamo, da prihaja tudi do uporabe drugih substanc, ki se uporabljajo za sintetične droge. Eh, kar se tiče trga in konkurenčnosti, ugotovimo, da imamo vedno več psihoaktivnih eh, substanc in to igra vedno večjo ulogo. Nove droge se pojavljajo zelo hitro, se pravi vsak teden v Evropski uniji odkrijemo dve nove droge psihoaktivne substance, kar eh, pomeni, da sedaj nadziramo 480 novih eh, psihoaktivnih eh, substanc. 101 nova substanca je bila, so bilo odkritih lansko leto in to vključuje 31 sintetičnih kacinoninov in 30 sintetičnih kanabinoidov. In to so tudi Substance, ki jih najbolj pogosto zasežemo, to predstavlja 61 tisoč od 35 tisoč zasegov teh novih psihoaktivnih substanc, do katerih je prišlo eh, leta 2013. V večini evropskih eh, držav je uporaba teh eh, substanc še vedno nizka, vendar pa so nekateri med njimi tako zelo strupene, da nas že to mora skrbeti gospe in gospodje, torej nova evropska agenda o varnosti 2015-2020 eh, priznava dinamično lastnost eh, problema drog. Torej, ko se te eh, grožne, ki so povezane z drogami, razvijajo, je treba prilagoditi tudi naš sistem nadzora. V zadnjih 20 letih je evropska politika na področju drog um, zauzela smer, ki je šla od ideologije do uh, dokazil. V Evropski uniji in državah članicah um, smo bili še posebej uspešni pri vzpostavitvi enotnih uh, vrednot, ampak v drugih delih uh, sveta pa to ni bilo tako. Torej, pomembno je, da se v svetovne politike v zvezi z drogami prinese več evropskih vrednot. Potrebujemo znanost in objektivne informacije, za politično razpravo, to kot je eh, naša agencija delala v Evropi v zadnjih 20 letih. Gospe in gospode, prepričan sem, da če želimo bolj učinkovito eh, politiko na področju drog, potrebujemo več dokazil in več Evrope mednarodno. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Götz. Torej, eh, naši, naša poročevalca sta gospod Vorni in gospod. Gospod Buni, če se lahko odzovete. Hvala lepa, gospod predsedojoči in hvala lepa gospodu direktorju za to poročilo, ki je dobro strukturirano, ki vključuje zelo dobro analizo in zelo veliko pomembnih informacij. Prepričan sem, da je zelo pomembno, da imamo to vrstno poročilo vsako leto. kajti to znanje potrebujemo za razmislek in za pripravo politične dejavnosti. Zelo pomembno je, da smo vsi ustrezno obveščeni in seznanjeni z novimi trendi. Kot ste omenili, veliko novih trendov obstaja in če si pogledamo v preteklost, potem vidimo, da po epidemiji heroina v 90-ih letih je prišlo do še cele vrste drugih problemov, ki so povezani z uporabo kanabisa in novih psihoaktivnih substanc. Popolnoma se strinjam z vašo izjavo, da je zelo pomembno, da razumemo, da morajo naša dejanja temeljiti na dokazilih in ne na ideologiji to je vedno bolje, če iščemo rešitve. Kot poročevalec za eh, predlog eh, o ureditvi novih psihoaktivnih substanc me je posebej zanimalo, eh, kaj ste ugotovili v zvezi s temi substancami in z njihovim trženjem. Eh, tu se trendi glede ponudbe in popraševanja tudi spreminjajo in ko sem prebral poročilo, sem še bolj prepričan v to, da potrebujemo skupen odgovor Evropske unije na ta fenomen. Ta parlament je sprejel svoje stališče preteklo leto in čakamo na svet. Malce me skrbi, da bo svet eh, porabil toliko časa, da bomo na koncu imeli končno besedilo, ki bo uvedlo hitre in učinkovite postopke, s katerimi se bomo lahko borili proti tem fenomenom, tudi v sodelovanju z vašo agencijo in eh, sodelovanjem z drugimi državami članicami. Nimamo časa, da bi ga izgubljali za nesporazume in pa postopkovna oska grla. Iz vašega poročila je jasno tudi to, da se uporaba psihoaktivnih substanc eh, veča, da te povzročajo zelo veliko grožnjo za zdravje in celo smrt. To je, čeprav razumem iz poročila, eh, najbolj povezano s pomankanjem znanja in razumevanja teh substanc, pa tudi odsotnost jasnih možnosti za Eh, dejavnost, kajti imamo toliko novih substanc, toliko novih tipov substanc, ki se redno pojavljajo, da pogosto ne vemo sploh, kako lahko eh, uporabimo um, možnosti, ki jih imamo na voljo za boj proti tem psihoaktivnih substancam. Torej, vi ste ugotovili, da odgovor na te fenomene ni več regulativne narave, temveč eh, da je uh, naprimer izobraževanje vedno bolj pomembno in druga to vrstna orodja. Potrebujemo veliko bolj pripravljene tudi organe eh, za pregon, vendar pa predtem potrebujemo evropski okvir za dejavnost. Vaše poročilo jasno kaže tudi o tem, kako malo v resnici vemo o teh eh, substancah, o vzorcih njihove uporabe poročilo večkrat omenja, da kar se tiče novih psihoaktivnih substanc, da ni nobenih študij, ki bi primerjale trende iz različnih držav članic. Mislim, da je treba pri razpravah o uredbi tudi sprožiti razpravo o njihovih prispevkih, vašim naporom, tako da bomo veliko več vedeli o tem problemu. In ne nazadnje bi želel povedati, da. nimamo časa, potrebujemo to uredbo in potrebujemo boljše razumevanje tega problema. Prav tako imamo tudi težavo z kanabisom. 20 milijonov ljudi uporablja kanabis v Evropi. To eh, je seveda čas za razpravo o tem. Osebno lahko rečem, da imam v lastni družini ta problem. 16-letno dekle, moja sestrična, je odvisna od kanabisa že kar nekaj mesecev in to predstavlja veliko težavo za družino. Torej, potrebujemo priznanje, potrebujemo dokazila, ampak eh, potrebujemo tudi znanje in akcijo. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Boni, za to osebno pričevanje in za vaše pripombe in sedaj bomo nadaljevali z gospodom Pala Arom. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Goetz, for your presentation. Hvala lepa, predsedojoči. Hvala lepa, gospod Goetz, za vaše, vašo predstavitev. Niste pa omenili kata, kat je zelo velik problem v nekaterih skupnostih. Pa tudi vprašanje imam glede starostnega profila uh, uporabnikov drog v Evropi, ali je prišlo tu do kakšnih sprememb. Hvala lepa za vaše vprašanje. Sedaj pa Monika. Hvala lepa. Predvsem vprašanje glede dveh stvari. Najprej, kar se tiče nekaterih snovi smo imeli že intenzivno razpravo v parlamentu, ali jih je potrebno ratificirati oziroma ali jim je potrebno slediti, po katerih poteh gredo, kdo komu to prodaja, kakšne količine, koliko se jih proizvaja in tako dalje. Tako da sledimo tako proizvodnim potem, proizvodniku tudi potem. To velja samo za snovi, ki prihajajo, substance, ki prihajajo iz tretjih držav v EU. Mar menite, da bi takšen nadzor in preverba morala veljati tudi za različne substance znotraj EU, kajti večina proizvodnje je v EU. In drugič, vprašanje glede kanabisa. Dejali ste, da je 16 tisoč ljudi ki se jih zdravi, so tudi tisti, ki redno uživajo kanabis ali pa prihaja tudi do napačne uporabe ali eh, netolerance na kanabis, kot se to lahko zgodi pri vsakršni snovi. Imate torej kakšne bolj podrobne elemente, kako smo prišli do te številke ljudi, ki jih je potrebno oskrbeti. Thank you, Monica. Just check. Hvala, Monika. Želi še kdo besedo? Sicer bom dal besedo gospodu Götzu. Izvolite. Ja, hvala lepa, predsedujoči. Torej bom odgovoril na tri vprašanja. Gospod Moni je omenil, da potrebujemo regulativo. Glede vsega tega se strinjam, sva popolnoma na isti valovni družini. Torej, potrebujemo novo pravno osnovo za psihoaktivne substance, kajti dosedanja zakonodaja iz leta 1997 in 2005 eh, ni več ustrezna, to ne, ni primerno za sedanjo situacijo in eh, z mojega vidika, z vidika agencije imamo zlasti dva interesa in sicer eh, stabilizacija našega sistema zgodnega opozarjanja, in pa eh, boljši eh, sistem za oceno tveganja. Torej, to je naša vloga kot agencija. Potrebujemo pa za to pravno osnovo. Kanavis je eh, substanca, o kateri danes zelo veliko razpravljamo, kajti imamo vprašanje legalizacije v Ameriki, v, torej v Severni in Južni Ameriki, v ZDA, v Urugvaju in drugot. In kar vidimo tu je to, da je kanabis sedaj nevarnejša substanca, kot je bila v preteklosti. Ko sem bil star 16, ko sem bil star 16 let, to je bilo v 60-ih, v 70-ih, je bilo povsem normalno, da se pokadi sem in tja kak joint s prijatelji in to ni bilo nič takega. Sedaj pa imamo drugačne substance. Uh, eh, THC, uh, Eh, vrednote so sedaj veliko više tudi zaradi um, te uh, industrijske pridelave kanabisa, eh, ki prihaja iz Maroka in drugota, pa tudi hašiš, kar je olje kanabisa. Ljudje govorijo o različnih uh, vidikih te uredbe o kanabisu, te ljudje ponavadi dobro poznajo eh, problem. Kar se tiče kata, kat eh, je lokaliziran problem eh, v specifičnih specifičnih skupnostih iz Džibutija in Somalije. Zlasti pa nekatere države kot Združeno kraljestvo, kjer se ta problem pojavlja, so te države, tudi skandinavske države, so uh, Eh, sprejele že ustrezne ukrepe, torej imam kolega, ki se ukvarja s katom, sam nisem specialist za to. Ampak eh, ker pri sintetičnih eh, substancah govorimo o katinonih, te niso povezane s katom, ampak učinki so enake kot učinki kata. Ampak uh, kat ni uporabljen za te eh, sintetične eh, katinone in katinona tudi ne uporabljajo ljudje, ki izhajajo iz tradicionalnih eh, skupnosti, ki uporabljajo kat. Torej, kar se tiče profila staranja, torej to je zlasti aktualno pri uporabnikih heroina večino teh ljudi, ki so uporabljali heroin eh, v, v preteklosti, se pravi, ki ga še zdaj uporabljajo, se stara in eh, stara, ta populacija se stara. Sedaj je poprečno starejša za pet let, eh, kot je bila v preteklosti in to je še zlasti aktualno v nekaterih državah, torej naprimer Nizozemska ima že posebne domove za ostarele občane, za uporabnike eh, heroina. Žal to ni del mojega mandata, to je mandat komisije in ne želim se vmešavati v to, vendar pa številke so tudi z komisije. Imamo na našem poročilu na strani 36 angliške različice informacije komisije o tem. Na splošno lahko rečem, seveda, si želimo da bi predhodne substance tudi nadzorovali, kolikor se le da, vendar pa veliko teh predhodnih substanc potrebujejo v industriji in potem je seveda se vedno, vedno pomembno vprašanje, ali je to izvedljivo ali ne. Vendar pa v to se ne želim vmešavati. Mislim, da ne bi bilo dobro, če bi to storil. Teh 60 tisoč ljudi, ki jih eh, zdravimo s kanabisom, so tisti, ki torej so prvič na zdravljenju. Tisti, ki se vračajo, niso zajeti v to. In v teh, med temi 60 tisoč je približno tretjina poslana strani pravosodnih sistemov na zdravljenje. To je odločitev torej sodnikov, da pač mora posebej iti na zdravljenje ali pa bo to imelo drugačne posledice. Torej niso si prostovoljno. Torej, toliko sem imel za povedati v zvezi s temi konkretnimi vprašanji in kot sem povedal že na začetku, agencija to delo opravlja že 20 let. Situacija je povsem drugačna kot na začetku delovanja situacija ni nujno bolj problematična, je pa bolj kompleksna, težja in zato je teže tudi vsemu slediti in razpolagati z vsemi informacijami. Ampak zahvaljujem se vsem deležnikom, vsem partnerjem, torej najprej našim nacionalnim um, stičnim točkam in pa tudi nacionalnim državam seveda. Eh, komisija je vsaj na tehnični ravni, ne vedno na proračunski, tudi eh, zelo eh, veliko pomagala in prispevala. In pogosto smo prisotni tudi na svetu, kjer podpiramo komisijo in zlasti se zahvaljujemo vašemu odboru, Libe, odboru Evropskega parlamenta za vašo podporo vsa ta leta. Morda sem danes tu zadnjič med vami, moj mandat eh, se je že končal, ampak eh, težko je najti novega direktorja in zato bom ostal vršile zložnosti, dokler ne bo imenovan nov direktor. Hvala lepa. Torej, zahvaljujemo se. Uh, za vaše zahvale. Torej, v celoti ste se zahvalili parlamentu in delno samo komisiji, zato sedaj dajem besedo tudi komisiji. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Götzu za to odlično predstavitev vašega poročila. Torej, EU model za droge, kar je zapisano v Evropski strategiji za boj proti uh, nezakonitom drog, nezakonitim drogam. To temelji na politiki, eh, ki temelji na dokazilih. Zato se še posebej zahvaljujemo vaši agenciji za pripravo tega poročila. To je zelo pomembno za nas. Agencija je pomembna ne samo za eh, Evropsko unijo, temveč tudi zunaj Evropske unije in eh, direktor je agencijo res vzpostavil kot model. Kar se tiče Eh, svežna MPS, eh, lahko samo podprem to, kar je eh, povedal že poročevalec, torej sedanji pravni okvir iz leta 2005 ni ustrezen in ne ponuja Uniji dovolj orodij za boj proti novim psihoaktivnim snovem kajti eh, uporabniki eh, drog, eh, pa tudi prekopčevalci, vedno nove snovi vnašajo na evropski trg. Zelo veliko delamo na tem. Uh, Žal v času latvijskega predsedstva nismo mogli eh, zabeležiti napredka na tem svežnju v svetu in upam, da bomo to lahko storili v času prihodnega predsedovanja. Kar se tiče mednarodne intervencije, naj pozdravim to, kar je povedal gospod Götz. EU se mora govoriti z enim glasom tudi na mednarodni ravni. In eh, gospod Avramopoulos je odgovoren za to področje, komisar dela s predsedstvom in si prizadeva za vzpostavitev um, enotnega stališča EU na UNGAS-u eh, prihodne leto. Hvala lepa in eh, hvala lepa Wolfgangu za vaše delo. Upam, da danes ni zadnjič, da vas vidimo in v imenu poročevalcev in poročevalcem v senci. Se vam zahvaljujem in eh, upam, da boste eh, še naprej ohranili torej, vaš interes eh, in delili vaše izkušnje. Hvala lepa za vaše delo in upam, da se bomo k malu videli. Hvala za vašo predstavitev. Colleagues, uh, we now move on to the... Hvala lepa. Sedaj pa poročilo komisije Evropskemu parlamentu in svetu. Gre za sedmo polletno poročilo o delovanju šengenskega območja za obdobje od 1. novembra 2014 do 30. aprila 2015. To bo predstavitev Evropske komisije. Prejšnjo nedeljo je bila obletnica, ki jo želim omeniti, obletnica šengenskega sporazuma. Vsi vemo, da je to bilo podpisano 14. junija 85. Mislim, da se moramo zahvaliti tistim ljudem, ki so takrat storili ta pomemben korak. Delovanje šengenskega območja je zelo pomembno za nas, zato vedno skušamo povabiti komisijo, da predstavi najnovejše poročilo o delovanju šengenskega območja. Skodovina je seveda pomembna, vendar pa najpomembnejše je, kaj se dogaja danes po predstavitvi komisije bomo nadaljevali s kratko izmenjavo mnen. Gospod De Kojster, mislim, da je tukaj. Beseda je vaša za kratko predstavitev. Prosim. Thank you, Mr. Chairman. Good morning. Hvala lepa, predsednik. Dobro jutro, gospe in gospodje. Kot veste, vsakih šest mesecev komisija objavi poročilo o delovanju šengenskega območja. Poletno poročilo, to je sedaj že sedmo poletno poročilo, ki ga je komisija sprejela 29. maja. Na kratko, ta poročila so pregled šengenskega območja, zadevajo pa vse pomembne vidike delovanja Schengna. To poročilo sedmo zajema obdobje od 1. novembra 2014 do 30. aprila 2015. Obdobje, ki je zajeto v poročilo, je zaznamovalo, so zaznamovali tragični dogodki v sredozemlju, pa tudi pritisk na mađarsko-srpski meji, pa tudi grožnja tujih terorističnih borcev. Osredotočil bi se na te tri vidike, čeprav poročilo vsebuje tudi veliko informacij o drugih vidikih, ki so pomembni za delovanje Schengna. Kar se tiče nezakonitega priseljevanja, bi rad omenil tri glavne koridore, kjer se to dogaja proti Evropi. V obdobju poročanja je imela zahodna balkanska pot največje število prijeti, več kot 62 tisoč, vendar pa to težavo smo odpravili zahvaljujoč skupnim prizadevanjem in razmere smo uredili. 15 tisoč februarja smo imeli številko, 5 tisoč marca, 7 tisoč aprila. Samo še ena številka. ko so čani, ki so bili na ujeti na mejih, so znašali 12 tisoč februarja in potem manj kot 300 aprila. Na tretji strani poročila najdete pregled ukrepov, ki smo jih sprejeli, da bi omejili to težavo. Naprimer podpora Frontexa mađarskim organom. Komisija je spodbudila intenziven dialog med Srbijo in Kosovom, in to je vodilo do boljšega sodelovanja med organi teh držav. Torej, pregled najdete v poročilu samem. Potem pa osrednja sredozemska pot, ki predstavlja najpomembnejši izziv. V obdobju poročanja je bilo približno 42 tisoč prijetih in reševanje življenj je absolutna prednostna naloga vseh inštitucij, sveta, parlamenta in komisije. Bodimo tudi posem jasni, ta element je del šengenskega poročila, vendar pa izzivi ne bodo mogli biti rešeni samo sodelovanjem z instrumenti v šengenskem območju vzroki so izven šengenskega območja, tako da šengenski pravni red ne more končati te težave. Seveda lahko šengenski ukrepi ponudijo pomoč, naprimer sodelovanje prek Frontexa, sodelovanje med državami članicami v skupnih operacijah Triton Poseidon. Dobili ste že podrobne informacije o izvajanju teh skupnih operacij. Torej, ukrepe potrebujemo. Potrebujemo uporabo šengenskih instrumentov, potrebujemo pa tudi še drug nabor instrumentov. Tukaj govorim o Evropski agendi o migraciji in prvi svežen, ki je bil sprejet nedavno strani komisije. Torej, osrednja sredozemska pot je največji izziv, vendar pa ne smemo pozabiti, da imamo tudi še druge migracijske poti. In morali bi zagotoviti, da bomo na, tudi na drugih delih zunanjih meja imeli ustrezen nadzor. Tihotapci z ljudmi hitro spreminjajo svoj način delovanja. Naprimer, na vzhodnji sredozemski poti to je bila primarna pot Marca, je, kar se tiče prijeti, števila prijeti, prišla blizu osrednje sredozemske poti, vendar pa zaenkrat imamo velik pomen rešanja življenj v srednji sredozemski poti, kajti večina nadzornih ukrepov in reševanja življenj in iskanja se dogaja tu, manj v drugih delih sredozemlja. Drugi element, ki bi ga moral meniti, je delovanje novega šengenskega evalvacijskega mehanizma, ki je stopil v veljavo novembra lani. Prve evalvacije so bile v Avstriji in Belgiji in moram reči, da je sodelovanje med komisijo in strokovnjaki držav članic bilo odlično. Prva poročila o oceni Avstrije so bila podana prejšnji petek šengenskemu odboru za mnenje o tem osnutku. Kot veste in kot je v sklepu sveta o novem nadzornem mehanizmu, bodo ta evalvacijska poročila posredovana tudi Evropskemu parlamentu. potem pa vprašanje tujih terorističnih borcev. O tem je bilo že kar nekaj pomembnih razprav v Evropskem parlamentu. Kot veste, šengenski aki dovoljuje učinkovite ukrepe. Ni potrebno spremeniti šengenskega mejnega kodeksa, to ni nujno. Eden od elementov, ki jih moramo izpostaviti, pa je, da je komisija pripravila priporočila, da bi pomagali državam članicam pri bolj ciljnem nadzoru nad osebami, ki se lahko prosto premikajo po EU. Kot veste, torej nimamo rednega nadzora, tega meni kodeks ne dovoljuje, vendar pa komisija je ponudila interpretacijo, ki dovoljuje bolj ciljne preglede nad osebami, kjer je to potrebno. Po analizi tvegan za notranjo varnost ali po analizi grožen, ki bi lahko vplivali na varnost zonanih meja, se lahko izvedajo sistematični pregledi nad takimi osebami, ki torej spadajo v to tvegano skupino. In pregledali smo že izvajanje držav članic teh priporočil in res je, imamo okrepljen nadzor, tako kar se tiče dokumentov, pa tudi kar se tiče nadzora oseb. kot sem dejal, gospod predsednik, veliko še drugih vprašanj, ki so zajeti, naprimer dan razvoj Eurosurja, potem razvoj na področju vizne politike, vendar pa vašo pozornost bi usmeril še na en vidik. To je, kot ste v uvodnih besedah že dejali, obletnica podpisa šengenskega sporazuma komisija še vedno v polni meri podpira Bolgarijo in Romunijo, da se bosta pridružili šengenskemu območju. Drugi element v tem kontekstu, naj omenim, da je Hrvaška pred nekaj meseci uradno predstavila pripravljenost na šengensko ocenjevanje, torej meni, da bo prestala to oceno, naj vam povem, da že prilagajamo evalvacijski program, da bomo lahko imeli obiske na terenu samem v Hrvaški zgodaj naslednje leto. Poročilo je samo pregled, ker se pa stvari razvijajo, kar se tiče vizumske politike vizumski sporozumi so bili podpisani in začasno začet, so se začeli izvajati. In pregled o tem boste imeli 15. julija, torej stvari se razvijajo. In seveda najpomembnejši razvoj dogodkov je Evropska agenda o migracijah, z mehanizmom za nujni odziv in s vsemi vidiki za boljše upravljanje z migracijami. V tem smislu to poročilo v nasprotju s prejšnjimi v svojem sklepu ne zastavlja vprašanj za politično razpravo. Pravo vprašanje, ki je na kocki boljše upravljanje migracij z ustreznimi odzivi na nojno razmero sredozemno, ta razprava že teče z vami, svetom, tako da torej nismo navedli drugih vprašanj, o katerih bi morali specifično razpravljati v kontekstu tega poročila. Hvala lepa, gospod predsednik, sem pa seveda pripravljen odgovoriti na vprašanja. Much, Hvala lepa. Morda ste upazili, da je bila ta predstavitev, čeprav kratka, polna potencijalnih točk za razpravo. Prejšnjo nedeljo smo torej praznovali obletnico šengenskega sporazuma. Vendar pa glede na kontekst sredozemlja, drugih poročil, tudi Gabriel in drugih vprašanj, je zelo veliko vprašanj, katerih se lahko pogovarjamo. Rad pa bi povedal, da bomo imeli še zelo veliko drugi priložnosti, ko se lahko pogovorimo o teh točkah. Torej, glede na to, da nimamo prav veliko časa za razpravo o zelo obsežnem in podrobnem poročilu, se omejite na nekatere najpomembnejše zadeve. Imam dolg seznam. Začenjamo s gospodom Koelom, prosim. Dear colleagues. Hvala lepa. Naj se najprej zahvalim komisiji za predstavitev poročila. Moram pa reči, da vžalujem, da ne moramo imeti prave politične razprave. Šengensko močo in šengenski anki sta dragocena, predstavljata jedro Evrope državljanov, nedavni porast populističnih strank, pa opravičuje bolj podroben pregled našega odbora teh zadev. Gospod predsednik, upam, da bo naslednje poročilo imelo na sporago več časa. Schengen je ključni za Evropo državljanov in mora biti ena ključnih prioritetnih nalog našega odbora. To je dobro poročilo, vendar pa moralo bi imeti več podrobnih podatkov. Moralo bi biti bolj poglobljeno. Tri vprašanja. Prvič, komisija ne pokaže jasno, kakšno je policijsko sodelovanje Srbije in kako je to vodilo do eh, zmanjševanja prehajanja mađarsko-srpske meje. Bi komisija povedala kaj več o tem? To poročilo se začenja torej 1. novembra 2014, vendar pa analiza, ki jo poda glede operacije Triton, ki se je začela točno takrat 1. novembra, je zelo ohlapna in kratka. V bistvu gre bolj za politične razmisleke. V prihodnje bi bilo boljše, če bi komisija bila bolj objektivna v svoji analizi. Prav tako govorimo o potrditvi proračuna te operacije. Včeraj smo potrdili mnenje o tem, da je potrebno zmanjšati proračun za triton, bi komisija rada potrdila te številke in potem tretjič. Imeli bomo tudi prvo poročilo o sekundarnih premikih. Imate kakšne dodatne informacije ali bomo imeli dostop do tega poročila? In še zadnja pripomba, gospod predsednik. Kar se tiče drznega premika komisije glede PNZ, Grčija, Španija so dobili postopke, sta dobili postopke za kršitev, zato ker naj ne bi izpolnevali direktivo o vračanju. A bi čestital komisiji, da je spet izpostavila svojo polno podporo v Romuniji in Bogariji, kar se tiče vstopa v šengensko območje, ker izpolnjujejo vse objektivne kriterije, ki so potrebni za to. Evropski parlament to po nemeri podpira in morali bi pritisniti na svet, da se premakne pri tem dosegu. In potem končno, pa tudi pomembno, rad bi izpostavil pripombe glede novega šengenskega sistema za ocenevanje, ravno kar je stopil veljavo. Ključnega pomena je, da komisija ga v polni meri izkoristi. Res je odvisno od Evropske komisije, ta bo dala verodostojnost temu novemu, bolj evropskemu mehanizmu. Kot pravim, že kar nekaj časa. Vako to, da je nov instrument, eh, se je potrebno krepiti sodelovanje med državami in članicami potrebno je ustrezno nadzorovati mej, a, meje in potrebno je zagotoviti, da države članice izpolnjujejo šengenski anki. Vse to lahko dosežemo le z ustreznim šengenskim evaluacijskim mehanizmom. To je v rokah komisije. Moje vprašanje, ali ima komisija sredstva, da prezame te večje odgovornosti in verjetno bom poslal še pisna vprašanja za spremljanje teh eh, zadev. Še veliko drugih zadev, ampak mislim, da sem zajel večino. Hvala lepa, gospod Koeljo. Izpostavili ste to, kar, ste, kar sem dejal v vodoma, da je naivno pričakovati, da bomo dobili toliko tem in potem vse skupaj stlačili v minutko ali dve na našem dnevnem redu. Mislim, da je to bila točka ob obletnici. Torej, želim vam povedati, da bomo še imeli daljše razprave. Moramo pa seveda imeti celovit pristop do migracije in vključiti šengenski del v naše delo. Pravi imate torej. Zabeležil sem si, to je pomembna tema sedaj pa imamo težavo. 10.45 bomo imeli zaključke latinskega predsedstva. Prosim, če to točko obravnavate kot točko ob obletnici in se omejite na minuto. Radev, Beržje, Spinelli, Sargentini, Mer in gospod Ahala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 raširajo napačne izjave, kar se tiče Bolgarije, samo zaradi notranje političnih razlogov. Najbolj jasen znak za to je, da Bolgarija še vedno ni v Schengnu. Nedavne preverbe komisije so pokazale, da Bolgarija izpolnjuje vse pogoje. Evropski parlament in poročevalec eh, gospod Koeljo, ki se mu zahvaljujem za dolgo podporo, so vedno znova ponavljali podporo Bolgariji. To je tudi v sedmem poročilu, ki je bilo nedavno predstavljeno. Bolgarija aktivno prispeva k evropski varnosti. Evropski, eh, bolgarski cariniki in policija branijo meja s Turčijo in število nezakonitih priseljencev je tukaj veliko niže kot eh, v. Eh, osrednjem sredozemlju. Še prav posebno sedaj, ko je vlada Bojka Borisova prezela oblast in začela aktivno sodelovati. Veliko manj tujih borcev sedaj pride majo. Še vedno pa nismo del Schengna. To je nedopustno in kaže nespoštovanje bolgarskega prebivalstva. Zato prosim, da polnopravno spoštujete Bolgarijo in to se bo storilo le, če bo postala polnopravna članica šengenskega moča. Gospod Veržije. Merci, gospa Veržija. Hvala, gospod predsednik. Pripravljena bi bila slaviti obletnico šengenskega območja, če bi res vzpostavili območje prostega gibanja, ki bi bilo realno in kjer bi to potekalo v dobrih pogojih. Ob tej obletnici pa ugotavljamo vse večjo zaprtost Evrope kot trdnjave. In to je to, kar se v resnici dogaja. Mislim, da večina razprav, ki potekajo na to temo, ni dobrih in to zato, ker se nekateri, katerih imena ne bom povedala, delajo, da dobro vedo, o čem govorijo, ko govorijo o šengenskem območju in o njegovih mejah. Še en element, ki sem ga želela sem dodati, pa ni pripomba na poročilo komisije, ampak problem v zvezi z predstavljanjem številk, kako se te številke manipulirajo in kako se predstavljajo odstotki. Naprimer, Frontex je pred kratkim obrazložil, da je pritisk na zunanje meje Grčije eh, narasel za 500 odstotkov. V redu, v odstotkih lahko povemo karkoli. Eh, danes je migracijski pritisk praktično enak na Grčijo in na Italijo. In če razpolagam s pravimi številkami, to pomeni približno 50 tisoč za obe državi. In, uh, Položaj Grčije ni različen od položaja Italije in zato moram povdariti, da Grčija ni od Evrope dobila niti enega centa že celo zadnje leto za um, reševanje tega problema in mislim, da je to škandalozno. Tako da velika nihanja so v številkah eh, in zelo pozorni moramo biti, če ne želimo spodbuditi uh, ksenofobne eh, razprave. In to kot francozinja lahko povem. Zakaj? Eh, od prejšnjega četrtka dalje so meje med Italijo in Francijo praktično blokirane se strani Francije. In kaj se počne? Eh, izvaja se nadzor glede na vides uh, oseb, ki morajo izstopiti iz vlakov. Seveda so temnopolti tisti, ki morajo izstopiti in to je škandalozno. In pričakujem, da bo komisija podala svoje mnenje o tem, kar se že nekaj dni dogaja v Franciji in kar je po mojem povsem nedopustno. Naslednja je Barbara Spinelli. Barbara, vem. To je šengensko vprašanje. Prosim, če ste kar se da kratki kajti imamo natrpan dnevni red do 10.45 do latvijskih zaključkov, tako da prosim, bojite kratki. Eh, Hvala. Ne bom uh, se ustavljala pri tem, kar se dogaja v Ventimilji in v Nici. To je že kolegica Vržja pred menoj zelo dobro povedala. Uh, ampak želela bi vedeti, v kolikšni miri to predstavlja kršitev šengenskega sporazuma. Imam pa še drugi dve vprašanji. In sicer eno o sredstvih, ki uh, ne pridajo do Grčije, to je že Marija Kristina izpostavila in to se mi zdi zelo uh, škandalozno, glede na to, da je Grčija zdaj praktično pred bankrotom. In še zadnje vprašanje. Predstavnik komisije je govoril o Common Interpretation of Foreign Fighters. Predpostavljam torej, da obstaja neka okrožnica komisije v zvezi s tem, ampak te okrožnice žal v Evropskem parlamentu ne poznamo in zato pozivam komisijo, da jo uh, objavi. Hvala lepa, da si bila kratka. Naslednja je Judith Sargentini. Hvala lepa, da bi vprašala Evropsko komisijo, ali bi lahko povedala kaj več o tem, kar smo doživeli ta teden na eni od meja. Vem, da je to izven področja tega poročila, vendar pa ta vikend se je to zgodilo. Potem pa predsednik Klot, ali bi lahko poslali pismo Franciji in Evropske komisiji, ko bi uradno vprašali, pod kakšnimi pravili se je ta dejavnost na meji dogajala. In potem drugo in zadnje vprašanje. Pravite, da bo Hrvaška stopila v šengensko območje. To je odlična novica. Vendar pa zanima me, kakšna je vaša analiza, kaj se tiče beguncev, ki vstopajo prek Zahodnega Balkana skozi Makedonijo v šengensko območje. Sedaj vidimo, da ljudje končajo na Mačarskem in tam poskušajo potem pripotovati v Evropo. Predstavljam si lahko, da bomo doživeli premik pri poteh, ko bo potem Hrvaška začetna ali končna točka, odvisno od kod gledamo kakšna je vaša analiza begunskih tokov na Hrvaško, ko bodo zreli za Schengen? Thanks, Judith, on your point to me. Hvala lepa, kar se mene tiče, Judith. O tem bom govoril na sestanku koordinatorjev. Gospa Meyer. Um, ik wil het feestje hier natuurlijk niet verpesten, maar als ik dit verslag zo lees. Najlepša hvala gospod predsednik. Ob branju tega poročila lahko pridemo do sklepa, da Schengen ne deluje. To je bila velika priložnost, zdaj pa vemo, kaj se dogaja z nezakonitim priseljevanjem. To se dogaja znotraj šengenskega območja. Velike težave zadevajo seveda tudi prevozna sredstva, ki potujejo v Združeno kraljestvo in v drugo smer v Italijo in očitno to, kar počnemo, ni dovolj. Ehm, kako poteka nadzor? Številne osebe so prijete, številne osebe nimajo v bistvu nobene možnosti za to, da bi dobile dovoljenje za bivanje in zato me zanima, če je komisija pregledala cel sistem. In zato še eno vprašanje, če sistem ne deluje, zakaj bi ga želeli razširiti, saj bomo s tem povzročili samo še več težav. Hvala. Hvala lepa. Veliko ljudi je že govorilo o tem, vendar pa Francija in Avstrija po medijskih poročilih izvajata nadzor na italijanski meji. Nekaj podobnega če to počneta, je to popolnoma razumljivo, vendar pa rad bi vedel, kakšna je pravna podlaga za to in kakšna je narava teh pregledov. In po tem poročilu, ali je katera država članic podala zahtevo za mehanizem za suspens Monsieur Sylvie Goulard. Je me suis quand même vaguement senti concerné quand même par ce, ce débat. Et... Nekoliko sem se čutila v... dotaknjena s to razpravo, še zlasti zaradi delovanja francoskih organov. Vsekakor um, um, šengenski sistem gotovo ne deluje trenutno v ventimilji. Um, osebe, ki niso sprijete v državo, ne ve se, kdo je za to odgovoren in eh, Kristin Veržija je to že izpostavila. Vsekakor v zvezi s tem sprašujem, ali vsi vemo, o čem res govorimo, o tem nisem prav prepričana. Namreč, uh, ko govorimo o tem, ne govorimo vsi o isti stvari. Vidim, da se Karlos Koeljo strinja z menoj. Sama menim, da bi bilo zelo koristno, da bi komisija eh, izprašala francoske oblasti, ali se tem delovanjem ne kršijo evropskih predpisov. Vsekakor bi to kazalo preveriti in preveriti bi kazalo, ali to delovanje morda ustreza predpisom med Francijo in Italijo in ali je res Eh, možno na podlagi tega delovanja vrniti priseljence, ki se strani Italije skušajo prečkati francosko mejo. Kakorkoli, položaj je zelo nezadovoljiv za vse tiste, ki jih to zadeva in tudi za države članice, ki jih to zadeva. In gospod De Kajster, za zelo kratek odgovor. Vem, ni bilo dovolj časa za vse skupaj. 4 minute maksimalno. Well, you, um, Hvala lepa, predsednik. Niz vprašanj, ki so bila zastavljena, bodo dobila odgovor komisije v ustreznih forumih, kar se proračunskih številk tiče, kar se Tritona tiče in Posejdona. Bolj podrobne informacije bodo podane v kontekstu proračunskega predloga, ki je pred nami. Na kratko nekaj drugih pripomp poročilo o sekundarnem gibanju, to je zastavil gospod Koeljo, bi naj bilo na voljo zelo kmalo, v naslednjih tednih. Strani taksa in Europola, to vam bo tam voljo torej. Prav tako obstaja vprašanje potreb po izvajanju novih pooblastil komisije. Ne bom šel v podrobnosti, vendar pa res je okrepitev osebja. Služ komisije se je zgodilo, to je veliko dela in po prvih izkušnjah so rezultati pozitivni, to je bilo potrebno. Potem pa po vprašanje nedavnih dogodkov. In če mi dovolite, predsednik, nekaj stavkov o tem. Vsi smo slišali izjave, ki so bile potem zapisane v časopisih. Govorilo je bilo o zaprtju meja Nemčije, Švice, Avstrije, Francije. Kot vemo, takega zaprtja s ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah ne more biti. Torej, nihče ni uporabil klauzule, varovalke, da bi ponovno uvedel nadzor, nadzor na notranjih mejah. Seveda, nadzor na mejah ni dovoljen na notranjih mejah, policijski nadzor pa je dovoljen po vsem ozemlju, tudi območja, ki so blizu notranjih meja. Razlika med mejnim nadzorom in policijskim nadzorom na mejah to je verjetno tema za doktorsko dizertacijo. Vendar pa šengenski meni kodeks dovoljuje policiji, da, dovoljuje, da izvaja nadzor. In v 21. členu je tudi kar nekaj pogojev za to. Morda, ko bomo imeli časa za bolj poglobljeno razpravo, bi se lahko o tem tudi pogovorili. Kakorkoli že. naš komisar, se je sestal obrobo PNZ včeraj z ministri, ki so bili imenovani, gre tega, da bi izvedel več o dogodkih, ki so bili omenjeni. Vendar pa zaprte meja, na mejah, ki so bile omenjene, ne, tega ni. Schengen. Ali je to del težave? Komisija meni, da bi moral biti del rešitve kajti Schengen je vzpostavil niz oblik sodelovanja skupnih standardov vseh držav članic in to bi naj zagotovilo varnost. In sedaj naj zastavim še retorično vprašanje kot odgovor na nekatere dvome o učinkovitosti Schengna. Ma res menite, da EU ne bi bila pod migracijskim pritiskom, če bi imeli kontrole na notranjih mejah? Okay, thank you very much. Um, as I said... Hvala lepa. Kot sem dejal, kolegice in kolegi, lahko bi imeli še veliko daljšo poglobljeno razpravo, ne nazadnje tudi zaradi konteksta, o katerem smo, vendar pa hvala lepa za disciplino, hvala lepa komisiji za odgovore. Ne bom ponavljal torej, kar sem dejal na začetku. Gotovo se bomo na to še vrnili tudi o 15-12 se bomo o tem pogovarjali. Torej, pridimo sedaj na točko 13. Enako obravnavanje oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Počevalka je Ulrike Lunaček in potem bomo imeli tudi predsedatelskega predsedstva o trenutnem stanju v svetu o predlogu direktive o enakem obravnavanju oseb, ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. To je tako imenovana horizontalna direktiva. Ste pripravljeni začeti, kar končal bom, da bomo prihranili nekaj časa. Prosim, začnite. Everybody, Mr. Chair, Mr. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa Lunaček, vsi, ki vas ta zadeva zanima. Za me je velika čas, da sem danes tu prisotna in da lahko spregovorim o tem pomembnem vprašanju enake obravnave. Predlog komisije za novo direktivo na tem področju je v razpravi na svetu že kar nekaj časa in eh, rada bi omenila najprej um, razpravo v EPSKU oziroma na svetu EPSKO decembra. Glede na to, kako dolgo se o tem že razpravlja na svetu, je bilo italijansko predsedstvo mnenja, da je treba razmišljati o vseh možnih rešitvah, vključno z okrepljenim sodelovanjem. Na tej ministerski razpravi je postalo jasno, da v svetu še vedno zelo podpirajo delo na tem predlogu in enaka obravnava je bil eden izmed ciljev Evropske unije, ki je opredeljen v pogodbah, ampak ni pa bilo dovolj podpore za okrepljeno sodelovanje. Kljub temu pa moram povedati to, da je imela razprava Dober učinek za nadaljne razprave. Latvijsko predsedstvo je delalo na tem, ampak eh, vemo, da kompleksnost tega vprašanja zahteva še nadaljne razprave in pojasnila, zato da bomo lahko prišli do enotnega stališča. Predsedstva lahko sledijo samo stališčem držav članic, vključno s tistimi, ki so v manjšinskem položaju. Kakorkoli že, v šestih mesecih, ko smo vodili svet, smo naredili vse, kar je bilo mogoče, da bi zabeležili napredek na tem fajlu. Torej, februarja in eh, maja na delovnih sestankih je latvijsko predsedstvo eh, predlagalo nove eh, osnutke, ki se osredotočajo na vsebinsko področje. Vemo, da je razmejitev pristojnosti med komisijo in pa državami članicami vedno zelo delikatno vprašanje in to zlasti na področjih, kot so izobraževanje in socialna varnost. Delali smo tudi na samem konceptu diskriminacije in eh, zlasti, eh, kar se tiče vprašanja starosti in diskriminacije, ki je s tem povezana in pa po drugi strani ustrezno ravnotežje med po eni strani diskriminacijo, ki jo opredeljuje direktiva in po drugi strani ukrepi, ki jih predvideva nacionalna zakonodaja. Poleg tega je latvijsko predsedstvo vsem delegacijam posredovalo tudi vprašalnik, s katerim so bile delegacije povabljene, da izrazijo svoje stališča glede področja uporabe direktive in glede najpomembnejših odprtih vprašanj. Prav tako so bile države povabljene tudi, da se izrazijo glede možne časovnice za implementacijo. Namen je bil, da se nadgradi predhodno no, opravljeno delo, da se dela na besedilu direktive in da se dela na enotnem stališču. Komisija je pripravila enoten dokument, za katerega upa, da bo uh, lahko osnova za prihodne delo. Po razpravah v delovni skupini je latvijsko predsedstvo EPSKO svetu posredovalo poročilo o napredku, ki se bo, torej EPSKO svet se bo srečal jutri v Luksemburgu. In za konec naj povem samo eh, to, da je bilo latvijsko predsedstvo soočeno z precejšnjimi omejitvami, enako velja tudi za druge predsedstve. Torej tu gre za um, svežen, ki zahteva enotno stališče, uh, soglasje vseh držav članic. Torej, dokler se vse države ne strinjajo, ne moremo narediti koraka naprej. Torej, vsa eh, predsedstva že delajo na tem predlogu od leta 2008 naprej in upam, da bomo na koncu le prišli do sporazuma. Hvala. Hvala lepa. Torej, kolegi, to je horizontalna direktiva, zelo pomembna za vse med nami, ki smo delali na tem, že od leta 2008 se prizadevamo, da bi jo sprejeli. Sedaj dajem najprej besedo gospe Ulrike Lunaček, ki je poročevalka. Hvala lepa. Najprej bi se tudi sama zahvalila latviškemu predsedstvu eh, za vse njegove napore, torej za organizacije posvetovanja z državami članicami, za pripravo tega poročila v napredku. Upam, da bo to dejansko osnova za korak naprej. Okolikor razumem in ne bom šla vse podrobnosti o tem, eh, kar smo že govorili in o čemer govorimo že 8 let eh, na vseh teh razpravah, ampak Države članice najbolj skrbi vprašanje subsidijarnosti in, kot ste povedali, izobraževanje in socialna varnost. Prav tako razumem tudi, da imajo nekatere države še težave z pravno varnostjo, ampak to ne bi smel biti glavni problem. Ko govorimo o subsidijarnosti in zaskrbljenosti, ki je s tem povezana, nekateri predstavniki držav članic, eh, s katerimi se pogovarjam, eh, so zaskrbljeni, vendar jim je dobro povedati, da obstaja analogija z, naprimer, direktivo o Eh, rasne enakosti, direktivo o zaposlovanju in tu države članice niso imele nobenih težav z subsidijarnostjo, ampak tu gre za eh, enako stvar, samo da ureja druge skupine ljudi. Torej, ko govorimo o enakosti in to je direktiva o enakosti, potem do takšnih eh, zaskrbljenosti ne bi smelo prihajati. Naj podam še en primer, kajti to je zelo povezano z izobraževanjem. Vemo, da je izobraževanje nekaj, kar je v pristojnosti držav članic, ampak včasih slišim, da ja, Evropska unija želi usiliti naprimer način, kako bomo pisali sedaj šolske učbenike. No, bom dala primer, kajti imamo kar nekaj primerov, kaj se zgodi, če ne uresničujemo te direktive. Naprimer, mlad fant, eh, ki bi želel obiskati svojo prijateljico, ki ima rad dekleta, ampak eh, istočasno pa imajo njegovi prijatelji občutek, da se ne zanima dovolj za dekleta, zato se ugotavlja, ali je ali ni homoseksualec. In eh, čeprav je premlad za to, da bi eh, bil homoseksualec, se te razprave no, pojavljajo, se ga zapostavlja in tako dalje. In to je seveda vprašanje izobraževanja, ampak eh, pomembno je tudi, da eh, se poda ustrezne informacije o naprimer eh, diskriminaciji na področju spolne usmerjenosti. Torej, ti mladi morajo tudi vedeti, kaj se dogaja. In naj dam še en primer iz moje države, torej januarja je bil pač lezbični par, ki je obiskal eh, tradicionalno eh, kavarno na Dunaju in eh, lastnik kavarne pač ni odobraval njunega vedenja in ju je prosil, da odideta. Na to je prišlo do um, celotne, cele razprave na Facebooku in če bi se to zgodilo s parom, ki bi bil uh, uh, eh, heteroseks, heteroseksualni temnopolt par, potem bi lahko ta par šel na sodišče in tožil lasnika te kavarne, medtem ko lezbični par pa tega ni mogel storiti. Torej, države članice morajo razumeti, da gre za nediskriminacijo. To ni vprašanje subsidijarnosti, temveč vprašanje enakosti. Vedno se tudi ponavlja, postavlja vprašanje stroškov. Ampak, naprimer, uh, Eh, primer Irske je pokazal, da po 12 letih eh, uresničevanja zakonodaje na področju enakosti ni prišlo do nobenih bistveno povišanih eh, stroškov. Torej nekaj to že stane, ampak v primerjavi s tem, kaj to pomeni za ljudi, naprimer, ki so invalidi ali ki imajo težave z mobilnostjo, potem tu sploh ni primerjave. Torej, uh, Veseli me, da ste poročali o tem, da so države članice zavrnile okrepljeno sodelovanje na eh, EPSKO svetu iz eh, decembra. Torej, če smo za eh, to, da se uresničujejo temene pravice v Evropi, potem ne moremo izbirati, kaj bomo uresničevali in česa ne. Upam, da bo to tudi predmet razprave jutri na epsko svetu. Kaj pa, če bi eh, prosili eh, svet, da se da povabi tudi eh, člane parlamenta in da imamo razpravo, kajti občutek imam, da veliko teh skrbi bi lahko odpravili z neposrednim stikom. Torej, če vi ali prihodne predsedstvo lahko lahko naredili nekaj korakov v to smer. E, ne na mm, ravni formalnega sveta, mislim, ampak v nekem drugem kontekstu. Mislim, da bi bilo to koristno, torej ne samo za me ali za poročevalce v esenciji, temveč e, tak e, neposreden stik bi bil zelo koristen za to, da bi odpravili zaskrbljenost držav članic. Hvala, Ulrike. Navedel bom, kdo se je prijavil za besedo. Cool. Miss Intervelt and and it's not that I'm just tired after Torej, res sem utrujen po teh treh intenzivnih eh, dneh, gospa Stevens. Dobro, to je seznam, sedaj eh, zapiram seznam govorcev. Ne bi želeli pustiti premalo časa za sklepe latvijskega predsedstva, kajti vem, da nas to vse zanima. Pa še eno vprašanje imam, če dovolite. Torej bom sam postavil vprašanje za svet, čeprav ne posluša, ampak bom vseeno postavil vprašanje. Torej v ponedeljek, Ulrik je samo, če razširimo še področje uporabe, torej eh, na področju staranja. Je bila ta uh, razprava v svetu, torej v ponedeljek, in prišlo je do nekega, do, skoraj da lahko rečem, obupa, ko je, smo govorili o stroških eh, in eh, Na področju staranja vsa imamo res občutek, da se tukaj je nekaj premenilo. Torej, razumejo, kakšen je strošek za invalide, Ampak veliko študij je bilo že opravljenih in res se lahko vprašamo, ali je svet tu resen in kakšen je vaš vtis na koncu vašega predsedstva. Torej, vi ste samo eno od predsedstv, ki se s tem ukvarja. Ampak torej, vsaj na področju staranja je to perspektiva eh, zelo verodostojne organizacije, ki boste lahko prisluhnili v ponedeljek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se s tem, kar je povedala poročevalka Ulrike Lunaček. Delim tudi frustracijo glede eh, trajanja tega procesa. Torej, veseli me, da o tem zopet govorimo, ampak na zadnje smo o tem govorili novembra. Eh, Torej, zahvaljujem se predsedstvu za vsa prizade, njegova prizadevanja. Dobro bi bilo tudi, če bi videli rezultate tega vprašalnika, kajti to je pomembno za uh, transparentnost. Zanima nas, kakšne so težave v svetu, so, kakšne so skrbljenosti. Ulrike je zelo dobro pojasnila, zakaj subsidijarnost ne sme biti težava. Govorimo o temeljnem načelu ne diskriminacije, to je vendarle uh, podmena vseh nacionalnih eh, zakonodaj, subsidijarno, zato ne more biti tu argument. Kar se tiče stroškov, ja, eh, to predstavlja precejšno zaskrbljeno, zlasti za zasebni sektor, za sektor storitev in tako dalje, ampak vendarle je čas, da v Evropi preidemo v bolj vključujočo družbo, to bo koristno za vse dolgoročno zelo konkretno, pa me zanima, kakšne so dejansko te skrbi, o katerih govorimo. Dobro bi bilo to vedeti. Vsaj to sedaj vemo, da je svet odstopil od te ideje ukrepljenega sodelovanja. To je že dobro vedeti. Ampak v obdobju, ko imamo sovražni govor, ko eh, ljudje. Um, govorijo en proti drugemu, eh, ko imamo diskriminacijo v Evropi, ki je vedno bolj aktualna. Torej, sedaj govorimo o policijskem nadzoru na mejah in tako dalje. To je že nekaj, ampak eh, kaj pa eh, versko profiliranje, naprimer, eh, tudi to je povezano z vprašanjem priseljevanja. Tudi tu imamo veliko tveganje diskriminacije na osnovi verskega prepričanja in vere resnično upam, da države članice ne uporabljajo argumentov subsidijarnosti in stroškov samo za, eh, za to, da lahko blokirajo pravice eh, skupnosti LGBT. Na hitro bom povedala to, da delim frustracijo svojih kolegov. Ta situacija zastaja na mestu vseeno pa je ugotovitev um, res alarmantna glede ranljivih skupin v Evropi in situacijo smo že večkrat obravnavali. Tako kot uh, gospa Koraca Bild je na tem področju res treba braniti evropske vrednote. To je vezano s podobo in ulogo Evropske unije. Uh, Glede ideje, ki pa jo je Ulrike izpostavila, glede okrepljenega sodelovanja in ki eh, ni zaživelo, mislim, da je to samo ena možnost za delovanje. In če tega ni, kam bomo šli? Ali bo dovolj, da se poslance povabi k razpravi, zato da se bosta komisija in svet premaknila? Mislim, da ne. Eh, Vsekakor pa je to tudi področje, v zvezi s katerim bi morali zahtevati natančnejše informacije. Well, Hvala lepa. Hvala predsedojoči. Ja, seveda to pozdravljam in eh, mislim, da je zelo očitno, da potrebujemo enakost in nediskriminacijo na vseh področjih, o katerih govorimo. Ne samo o spolni usmerjenosti, temveč tudi o različnih eh, oblikah eh, invalidnosti in pa nasplošno diskriminacije, kakršno vidimo v družbi nasploh. Veliko ljudi imajo občutek, vključno z člani moje skupine, da moramo biti previdni glede socialne varnosti v državah članicah, kajti to je v pristojnosti držav članic. Torej vsakič, eh, ko želimo vzpostaviti nek zakonodajni akt, moramo vedeti, da to ni dovolj kot zakonodajalci. Eh, vedno mislimo, da zato, ker smo sprejeli neko zakonodajo, smo že opravili svoje in nismo več odgovorni za to, kaj se naprej dogaja in da smo lahko zadovoljni s tem, kar smo storili. Ampak dejstvo pa je, da gre za dolgotrajno situacijo, za predsotke, ki se oblikujejo že vrsto let in postavil bi eno vprašanje. Ali razen te ga enega zakonodajnega akta in nekaj drugih eh, aktov, ki smo jih eh, sprejeli v zadnjih letih, kakšen je dejanski napredek na področju izobraževanja v Evropi in pa tudi v odnosu do postopkov za neizpolnjevanje obveznosti do sedaj. Mislim, da potrebujemo dialog, potrebujemo. Eh, resnično velike napore na vseh ravneh eh, za tolerantnost. Ja, od leta 2008 se nič eh, ni zgodilo, zato je morda dobro, če najprej nekaj sprememo, potem pa razmišljamo o resničevanju. Dobro. Gospa Intevelt. Ja, hvala lepa predsedojoči. To je moj tretji mandat v tem parlamentu in uh, tretji mandat, ko razpravljamo o tem, o tem vprašanju. Ne vem, koliko mandatov bom morala še imeti, zato da bom videla konec tega. No, imejmo odkrito razpravo enkrat za spremembo. Zakaj eh, je to ustavljeno toliko let? Ne zato, ker imamo kakršne koli tehnične ovire glede enakih pravic za vse evropske državljane. Ne, ampak zato, ker države članice tega nočejo. Če bi države članice res želele enako obravnavo, potem bi to lahko takoj sprejele, tudi brez direktive, mimo grede rečeno. Torej, eh, problem tu je pomankanje politične volje. Nekatere države članice temu pravijo subsidijarnost, ampak dejansko pa želijo eh, svobodo pri diskriminaciji. Imejmo odkrito razpravo. Vsi govorimo o tem, vse politične skupine eh, govorijo o enake obravnavi, ampak to ni tako zelo uh, zapleteno, to ni jedrska fizika. Kaj je enaka obravnava? Govorimo naprimer o stroških enakih pravic. ko govorimo naprimer o diskriminaciji na osnovi starosti ali eh, invalidnosti. Tu imamo to debelo poročilo, ampak ali smo res izračunali eh, stroške diskriminacije? To bi potrebovali. Potem pa imamo lahko razpravo v svetu, kar se tiče uh, okrepljenega sodelovanja. Latvijsko predsedstvo je reklo, da so države članice to zavrnilo, no to me veseli, kajti eh, to bi bilo itak neskladno s pogodbami. Nekateri državi bi lahko imeli pravico do enake obravnave, drugi pa ne v tem primeru. In še eh, zadnji dve pripombi. Govorimo o izobraževanju in pa socialni varnosti kot uh, dveh eh, zapletenih sektorjih, ampak prav v teh eh, sektorjih, se pravi eh, na področju izobraževanja, imamo zelo veliko težav z predsotki in diskriminacijami vseh možnih oblik. No, ne vem sicer, če je to res zabavno, ampak v eni državi so pred nekaj tedni masovno volili uh, za, na referendumu za eh, pravico do istospolne poroke in en eh, crkveni vodja je rekel, kako je to mogoče v državi, kjer so vendarle vsi krščansko oziroma katoliško izobraženi. No, tisti, ki se pritožujejo, da Evropska unija od nas zahteva enakost, je ja, pa vse to je vendarle v eh, pogodbah in treba je, da se države Eh, članice nehajo pretvarjati, da so zavezane enakosti. Hvala lepa, Sofi. Meleni. Dobro, bom kratka, kajti večinoma ste že povedali, kar sem želela sama povedati. Torej, kot rečeno, tudi za nas parlamentarcev je bilo zanimivo videti vprašalnik eh, oziroma rezultate vprašalnika, da vidimo, kakšne so ovire. Podprla bi tudi to, kar je bilo rečeno, v današnji situaciji se res sprašujemo, kaj bo Evropska unija eh, naredila. Torej, eh, ali se bomo strinjali o eh, stroških za Frontex, o sredstvih za uničevanje ladi, s katerimi prihajajo priseljenci, ali bomo delali na področju enakosti, enake obravnave ko govorimo o človekovih pravicah in enakosti, tu Evropska unija ne ponuja nobenih rezultatov in kot so povedali drugi eh, kolegi, potrebujemo to direktivo, potrebujemo enako obravnavo, te nimamo niti v javnem življenju, niti v šolah in eh, nekatere skupine sploh niso zaščitene znotraj evropske zakonodaje in potrebujemo takšno zakonodajo. Strenjam se tudi z gospodin Tendelt, eh,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 Predsedstvo menda predvideva, da bi bilo potrebno boljše sodelovanje, zato da bi dosegli soglasje v svetu. To je krasno, ampak kdaj bo možno doseči to soglasje? Že osem let na to čakamo in res je neverjetno, da nismo še dosegli dogovora o načelu enake obravnave. Vse to ni tako težko. Če želi Evropa dokazati in pokazati, da morajo biti vsi obravnavani na isti način, je treba sprijeti odločitev v zvezi s tem. Razumem, da gre tu za tehničen dosje, vendar pa je načelo, da smo vsi enaki, eden izmed temeljev Evrope, ali ne? Vsakič pravimo, da je treba čim prej nekaj storiti. In Z velikim zanimanjem sem prisluhnila predstavitvi rezultatov eh, raziskave, ampak zdaj bi pa želela videti, da se tudi kaj konkretnega naredi. Katere so države članice, ki se tu obotavljajo? Ravno tako eh, se je govorilo o stroških, ki naj bi jih to prineslo s seboj in česar se države članice bojijo v primeru sprejetja direktive o enaki obravnavi. Ampak Eh, to, da so določene osebe izključene iz družbenega življenja in to pomeni 10 odstotkov prebivalstva, pa ravno tako povzroča zelo visoke stroške in ne smemo pozabiti tukaj tudi na družinske člane in prijatelje teh ljudi, kar lahko pripelje do uh, četrtine prebivalstva. Uh, Torej, gre za osebe, ki eh, so lahko izključene pri tem, da bi lahko šle v restauracijo, v kino, na avtobus, da bi se udejstvovali športnih prireditev. Tudi to je izguba eh, v ekonomskem smislu in tudi na to je treba pomisliti in zato mislim, da se je treba vprašati tudi, kakšni so stroški neenake obravnave. Tako da tudi to moramo razumeti ob vseh teh študijah, da obstajajo stroški tudi na drugi strani. Hvala. Hvala lepa. Ja, žal nimamo časa, da bi eh, še naprej razpravljali o tem. Kolegi iz predsedstva so tu in sedaj dajem besedo komisiji zelo na kratko, če ste lahko res kratki. Vem, da je tema pomembna, ampak zelo malo ima časa. Hvala lepa. Obljubljam, da bom zelo kratek, torej lahko počrtam samo to, da eh, komisija ostaja še naprej zavezana temu predlogu, kot smo vedno bili. In mislim, da če si pogledamo različne vidike zakonodaje na področju enakosti in diskriminacije, je to res ta manjkajoči del, ki ga potrebujemo za boj proti uh, eh, diskriminacije, torej na osnovi 19. člena pogodbe. Zato je predsednik Juncker to tudi dal v svoje smernice za mandat te komisije in to je opredeljeno kot absolutna prednostna naloga. Gospod Juncker je obljubil tudi, da bomo naredili vse, kar je uh, v naših močeh, da bomo prepričali tiste države, ki še oklevajo, da bodo podprle to direktivo. In natančno to tudi delamo. Imamo dvostranske stike na politični ravni med mojim komisarjem in pa vladami zadevnih držav in prav tako imamo tudi eh, dvostranske pogovore z državami, ki imajo tehnične eh, težave, torej V nekaterih državah članicah eh, imamo resnično zgolj tehnične težave in eh, v tem smislu imamo zelo veliko bilateralnih eh, stikov in tesno sodelujemo tudi z latvijskim predsedstvom in tudi z drugimi predsedstvi, zato da bomo lahko zabeležili napredek. Torej, decembrski EPSKO svet je bil um, dober znak, ki je pokazal, da večina držav članic ima politično voljo, samo nekaj držav članic eh, je zauzelo nasprotno stališče in na tem sedaj delamo. Če podam samo en konkreten primer, na eh, področju izobraževanja in socialne varnosti smo zelo veliko delali z latvijskim predsedstvom na področju Eh, socialnega varstva in zabeležili smo napredek. Nimamo sicer še konsenza na ravni 28 eh, članic, ampak eh, veliko je bilo narejenega v času latvijskega predsedovanja. V tem zelo zapletenem svežnju je naša edina možnost, če ne želimo obupati, da izkoristimo vsako možnost, da naredimo korak naprej, To smo naredili z latvijskim predsedstvom, to bomo nadaljevali z luksemburškim predsedstvom in to ostaja za komisijo prednostna naloga. Še um, latvijsko predsedstvo. Ja, samo na kratko se bom odzvala na vaša vprašanja. Torej, najprej hvala lepa za vaše prispevke in predloge. Zelo pomembno je, da skupaj delamo v smeri soglasja in da zagotovimo, da bo direktiva sprejeta. Vse delegacije so, oziroma večina delegacij je izrazila to željo. Kar se tiče vprašanj in pripomb, te bomo posredovali prihodnemu predsedstvu, ampak vseeno bom poskušala odgovoriti. Kar se tiče staranja, predsedstvo je vključilo v naš predlog eh, še določene izboljšave za specifične eh, skupine, torej nove izjeme za eh, skupino stajajočega se prebivalstva, ampak nekateri so bili proti temu. Na to, kar se tiče izobraževanja in socialne varnosti, je predsedstvo želelo področje uporabe opredeliti na ta način, da bo to najbolj jasno za države članice, da še vedno ohranjajo svojo pristojnost pri financiranju izobraževanja in socialnega varstva. Naj povem samo to, da smo bili učinkoviti pri našem delu, da so nas delegacije podprle in tudi tu smo zabeležili napredek v smeri soglasja na to, kar se tiče vprašalnika, zelo nakratko. Torej, odprta vprašanja obstajajo. Strenjam se z gospod Luneček, da ta vprašanja ostajajo odprta, to je bilo tudi omenjeno, ampak upozorila bi vas na naslednje. In to bo tudi pomembno za prihodnje predsedstvo. Potrebujemo razpravo o vrsti vprašanj, ki so povezane z invalidnostjo, naprimer dostopnostjo, z um, namestitvijo in tako dalje, torej kako naj bo to povezano z izjemami eh, CRPD in eh, drugimi, torej dostopnostjo stavb, eh, prevozna sredstva, infrastruktura in tako dalje. Torej vse to je še odprto in o tem je treba še razpravljati. In ne na zadnje bi se zahvalila vsem za to priložnost za izmenjavo mnen glede predloga komisije za to direktivo. Predsedstvo se zaveda, da Evropski parlament in drugi deležniki želijo videti konkreten napredek eh, po teh dolgih pogajanjih, eh, ki se odvijajo v svetu. Kot sem že omenila, torej poleg eh, predlogov latvijskega predsedstva je latvijsko predsedstvo tudi vzpostavilo, vzpostavilo stik na bilateralni ravni s posameznimi državami in zato upamo, da bo to pomagalo tudi luksemburškemu predsedstvu pri njegovem delu. Torej, hvala lepa za vašo pozornost in hvala, da spremljate razvoj na tem področju. Ulrike, 30 sekund. Ja, dobro, bo se mu potrudila. Torej, glede vprašanja, katere države članice oklevajo in tako dalje. Torej, države članice, ki podpirajo direktivo in teh je veliko. Uh, Tudi te države morajo poskušati prepričati tiste, ki še niso prepričane. In vem, da nekatere države članice oklevajo, čeprav so eh, pravzaprav uresničile že skoraj vse dele direktive. Tudi te države morajo videti evropsko dodano vrednost vsega tega. In zopet vprašanje stroškov, tudi, tudi to ste sedaj omenili v zvezi z invalidnostjo, dostopnostjo in tako dalje. Vse to mora biti predmet razprave. Ampak gospa Stevenson je jasno povedala, to ni predmet razprave, to je predmet enakih pravic in dostopa. In tako kot ljudje, ki so invalidni, imajo pravico kot ljudje, do enakosti. Torej, poleg tega je treba vedeti tudi, da izguba teh ljudi predstavlja tudi izgubo za gospodarstvo. Vedno je treba videti to v celoti in ne samo iz vidika stroškov. Treba je videti tudi, kaj, kakšni so stroški neuresničevanja Eh, teh eh, določ za majhna in srednja velika podjetja. Se pravi, treba je pogledati to z drugega vidika, kakšni so stroški neurisničevanja te direktive. To je nekaj, kar si morajo te države tudi pogledati. In kar se tiče gospoda Korkova, kar je povedal v zvezi z izobraževanjem, napredkom in tako dalje. Ja, seveda, ozaveščanje je pomembno. Ampak, naprimer, kar se tiče spolne usmerjenosti, naj vse spomnim na to, da eh, parlament tu govori o um, neki časovnici eh, v zvezi z homofobijo. Tudi to je pomembno. Treba je tudi tu spremeniti mišljenje ljudi. Kar se tiče lobiranja, torej ja, vsi to delamo, komisija, države članice in tako dalje. Torej, potrebno je, da naredimo korak naprej. In tudi eh, z vrha komisije je treba eh, to storiti. Upam, da tudi gospod Juncker in gospod Timmermans govorita s temi državami, ki še oklevajo. Čas je, da se to direktivo spreme. Hvala lepa. Zelo veliko smo razpravljali o tem, zelo obširno razpravo smo imeli. Hvala predsedstvu, hvala komisiji, hvala poslancem za to razpravo. Torej, sedaj pa se sprašujem, ali naslednjo točko povezam z poročilom o trialogu Cecilije in Katarine in pusti ministra čakati, ali to črtam z dnevnega reda, kaj naj naredim. Cecilija, 30 sekund ste obljubili. Lahko ste zelo kratki. Research. Ja, kar se tiče o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja študija, smo imeli nekaj trialogov, vendar pa nekaj stvari je potrebno še razrešiti. In glavno politično vprašanje, to je potrebno še razrešiti. Govorimo o pogojih za vstop. Imamo tudi nekaj nesoglasi, kar se tiče eh, testiran trgov delovne sile, kar se tiče mobilnosti, bi si komisija in parlament želeli, da bi to bilo izpostavljeno, da pa svet tega ni mogel podpreti. Smo se pa strinjali, da bomo premustili razlike, kar se tiče družinskih članov. To je pomembna direktiva in ohranjamo dober pogajalski duh z naše strani. Naj se zahvalim latvijskemu predsedstvu, da so poskusili nismo prav veliko dosegli, žal, potrebno je nadaljevati s tem dobrim delom tudi pod luksemburškim predsedstvom. In potem resnično upamo, da bomo to uredili za časa njihovega predsedstva. Hvala lepa, Cecilija, da ste bili kratki. Vem, da so tudi strani komisije želeli podati pripombe, ker gre za raziskovalce in študente. Vendar pa potrebno se je držati tudi našega časa. Vem, da želi komisija spregovoriti, da pa časa ni. Sedaj dobi besedo še Katarina Činiči. Minuta o predsednici trenutnega stanja tristanskih pogajanj o predsednih jamstvih za otroke, ki so osumljeni v obdolženju v kazenskem postopku. Minuta, če se le da. E grazie Presidente.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 20. maja je v Strasburu potekal zadnji trialog na to temo in tu smo se dogovorili v zvezi s precejšnjim številom členov in to uh, v sodelovanju z Latvijskim predsedstvom in komisijo, ki se jim zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci, s katerimi smo se že sestali pri pripravi trialoga. Uh, Kateri so členi, v zvezi s katerimi smo dosegli sporazum in to so tretji člen, v zvezi s katerim je svet sprejel stališče parlamenta in sicer, da v primeru dvoma eh, o mladoletnosti je treba to domnevati zaradi zaščite eh, mlade osebe. Potem, kar zadeva postopke za mladoletne osebe, smo se zauzeli, da eh, se spoštuje Eh, svoboda vesti, verska usmerjenost eh, mlade osebe in tako naprej, kar je različno od eh, prvotne verzije direktive. In lahko z velikim zadovoljstvom povem, da smo dosegli, da mora biti mladoletna oseba vedno prisotna v postopku in da lahko prosto izraža svoje stališča. Tudi s tem smo razširili eh, jamstva zagovornika. Eh, Eh, v primerjavi s tem, kar je predvidela komisija. Eh, seveda k temu gre tudi spremstvo odrasle osebe, pa še nekaj drugih točk. So pa še nekatere točke, oziroma s katerimi imamo precej eh, razhajajoča se stališča, vendar pa sem optimistična in mislim, da bomo na prihodnjem trialogu skupaj z Luksemburškim Eh, predsedstvom uspeli doseči dober kompromis in v zvezi s tem nameravam seveda obveščati tudi kolege iz odbora. Hvala. Hvala lepa, Katarina. Hvala lepa, da ste mi pomagali, da bomo torej obdelali celoten dnevni red. Pridem, pridemo na točko 16. Na sklepe latvijskega predsedstva Svetu Evropske unije na področju pravosodja in notranjih zadev. Imamo sedaj izmenjavo mnen z latvijskim ministrom za notranje zadeve in Eh, ministrom za pravosodje. Dobrodošla oba ministra danes tukaj, ne nazadnje tudi zaradi zadnjih dveh dni, ki vem, da, bodo, da boste zanimiva za kolege. Hvala lepa za celotno predsedstvo za celotnih šest mesecev, ker res nimamo veliko časa in ker ste že dolgo čakali, ne bom dolgo govoričil. Tako da prosim, če kar spregovorite, najprej minister Kozlovski s 10 minut, ker so to zaključki, torej bi se osebno rad zahvalil za odlično sodelovanje s parlamentom v zadnje pol leta. To zelo cenimo kolegi imajo gotovo veliko vprašanj. Hvala pa torej za sodelovanje. Minister Kozlovski, z deset minut, prosim. Cenijam je deputati. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, veliko čast mi je, da sem danes lahko tukaj in da govorimo o napredku latvijskega predsedstva na tem področju v zadnjih šestih mesecih, še prav posebno na področju notrnih zadev. Sodelovanje z Evropskim parlamentom je ključni del latvijskega predsedovanja v interesu evropskih državljanov. Naše predsedstvo bi lahko svoje dejavnosti povzelo v dva glavna svežnja. Notranja varnost in migracije. Naloge, ki smo jih morali izpolniti v teh dveh svežnjih, so bile veliko krat pod pritiskom zunanjih dogodkov. Vse nas je zaskrbelo zaradi okrepljenih migracijskih tokov, dogodki v Franciji, dogodki v Sredozemlju in vse to je nakazalo, da moramo najprej začeti reševati življenja, istočasno pa ustvariti sistem, ki bo dovolil učinkovito in obsežno reševanje prihodnih izzivov na področju migracij. Vsi se strinjamo, da mora odziv EU biti enoten in naš cilj ostaja enak zaščita in ohranjanje naših vrednot in svoboščin. jamčanje varnosti v Evropi mora iti z roko v roki s poštovanjem vrednot in človekovih pravic. Le z odprtim dialogom bomo lahko zagotovili Evropo kot območje svobode, varnosti in pravice. Samo če bomo sodelovali, bomo lahko imeli ustrezna urodja, ki bodo jamčila varnost za naše državljane. Gospe in gospodje, kot sem že dejal januarja, mislimo, da je največji izziv zagotoviti ustrezno politiko Evropske unije na področju notranjih zadev. Istočasno pa moramo biti zmogljivi in se odzvati na trenutne dogodke in razmere. Naj začnem svojo predstavitev z izzivi na področju migracij. Konec prejšnjega leta in na začetku tega smo imeli veliko izzivov, ladje duhov so nas ujele nepripravljene nekoliko. Dejstvo, da tihotapci ne poznajo meja, da njihov pohlep ne pozna meja, nas je tudi presenetilo. Kot predsedstvo smo se takoj odzvali. 20. aprila smo skupaj z visoko predstavnico organizirali izredni svet PNZ in dogovorili smo se o kratkoročnih ukrepih za to, da bi reševali življenja. Skupaj službo za zonanje delovanje smo naredili načrt, prepoznali ukrepe, ki jih je potem bilo potrebno sprejeti do konca junija. Še prav posebno pozornost namenjamo ukrepom za reševanje življenj. Ključnega pomena je bilo ukrepiti zmogljivost Frontexa. S tem ko smo ustvarili možnosti za operacije v sredozemlju in ko smo potrojili finančna sredstva na razpolago za to, smo dosegli, dosegli premik naprej. Ključnega pomena je pa lotiti se vzrokov, ki vplivajo na ljudi, da se odločijo za te nevarne poti. Zato je zelo pomembno sodelovati s tretjimi državami. Potrebno je okrepiti zmogljivost in razvojno politiko. Evropska komisija je predstavila nov migracijski program, kjer so predstavljeni kratko, srednje in dolgoročni ukrepi in naloge, s katerimi se soočamo, zato da bi ustvarili novo evropsko migracijsko politiko. Predsedstvo je takoj začelo z razpravami o tem migracijskem programu. Na splošno svet podpira program in ukrepe, ki so v njem. Temeljijo pa na štirih stebrih. Prvič, zmanjševanje nezakonitih migracijskih tokov, krepitev nadzora na mejah, drugič, tretjič, azilna politika in četrtič nova politika migracij. Ključnega pomena je, da nadaljujemo s praktično izvedbo za to, da zagotovimo, da bo politika EU uravnotežena in vseobsegajoča, da bomo maksimizirali prednosti zakonitega priseljevanja in podeljevali azil tistim, ki ga resnično potrebujejo. Istočasno pa se moramo boriti proti nezakonitemu priseljevanju. Seveda ni skrivnost, da obstajajo različna mnenja o ukrepih, ki jih izvaja Evropska komisija za naseljevanje prosilcev za azil in beguncev po Evropi in v tretjih državah. Včeraj med ministerskim sestankom je bilo to vprašanje predmet dodatne razprave. O tem smo se pogovarjali približno šest ur zato bo vrh konec junija ključnega pomena. Potrebno je podpreti države, ki trpijo zaradi imigracijskega pritiska. Prav tako smo se dogovorili glede nekaj podrobnosti mehanizma, zato da zagotovimo poštenost. Razprave v svetu se bodo intenzivno nadarevale, zato da bi dosegli kompromis. Jasno je, da nimamo enotnega univerzalnega instrumenta za učinkovit nadzor nad migracijami. Potrebujemo pa celovit pristop. Odbor Libe in njegova pobuda, da bi pripravili poročilo Evropskega parlamenta, je zato zelo pomembna. Naj omenim, da je zakonito priseljevanje dober instrument za upravljanje z migracijskimi tokovi. Zato skušamo doseči kompromis med različnimi stališči, stališči sveta in Evropskega parlamenta, kar se tiče študentov in raziskovalcev. Na tem področju smo dosegli napredek, vendar pa še vedno obstajajo vprašanja, o katerih se bomo morali intenzivno še pogovarjati, zato da bi dosegli kompromis kar se da hitro konstruktivni dialog nam bo dovolil, da dosežemo dogovor do konca leta. Zelo intenzivno delamo tudi na vizonskem zakoniku. Veliko smo storili, da bi omogočili, da bi predsedstvo v naslednjih šestih mesecih doseglo dogovor med svetom in Evropskim parlamentom glede tega dogovora. Prav tako smo dosegli dogovor, kar se tiče dublinske uredbe in sprememb leti. Govorili smo o zaščiti najbolj renljivih skupin, mladoletnih oseb, zato da bi bolje razumeli, zakaj ljudje kršijo vizonska določila in biva le o državi. Članici smo skušali pripraviti nekaj priporočil. Ključnega pomena je bilo ugotoviti, zakaj ljudje kršijo ta pravila. Šengenske države in celotna EU so sodelovali pri tem. Zbirali smo informacije 55 letališč, in nikoga nismo priprli, če tudi dokumenti oseb niso bili pravi. Dobili smo več kot 820 poročil o 1390 osebah. Na začetku leta smo potem začeli z uspešnim pilotnim projektom o pametnih mejah. Svet je svoje delo nadaljeval pametnim svežnjem. To bo služilo kot podlaga za delo Evropske komisije, ko bo Evropska komisija predstavila nov predlog za pametne meje. Ključnega pomena je, da nadaljujemo delo pri tem projektu, zato da bi lahko izkoristili prednosti novih tehnologij istočasno pa moramo seveda upoštevati temeljne pravice. Gospe in gospodje, kot sem omenil že prej, migracije niso bile edini izziv. Nekatere države so ugotovili tudi, da je grožnja terorizma ena ključnih grožen v Evropski uniji. Potrebno se je odvati aktualno, pravem času in hitro. 25. januarja v Rigi so sklepi sveta bili tudi v tej smeri, bojo proti terorizmu, ministri so se pogovarjali o tem. Zadovoljen sem, da je ministerski sestanek podprl skupno izjavo iz Rige, ki je prispevala k nadaljnim razpravam v boju s tem fenomenom in 12. februarja smo potem imeli to na neformalnem vrhu. Vodilni motiv latvijskega predsedstva je bilo, da zagotovimo ravnovesje med varnostjo na eni strani in zaščito temeljnih pravic po drugi strani. Evropski svet je prav tako nam dal nalogo, da najdemo ravnovesje med jamčenjem varnosti in zagotavljanjem temeljnih pravic. In to je zelo dobra podlaga za nadaljne delo in za nadaljne boj proti terorizmu. In potem štiri področja, ki smo jim namenjali še prav posebno pozornost, zato da bi dosegli dobre rezultate v času našega predsedovanja. Želeli smo izkoristiti šengensko moče in orodja tega, zato da bi imeli boljši nadzor na zunanih mejah. Govorili smo tudi o internetnih stikih, ki spodbujajo terorizem in nasilna dejanja. Okrepljena izmenjava informacij in sodelovanje v boju proti nezakoniti trgovini z orožjem in skušali smo najti tudi prioritetne rešitve, kar se tiče razgradnje orožja. Želeli smo tudi spoboditi sodelovanje Europola in Eurojusta. In resnično smo želeli najti možnosti, kako bi lahko uporabili instrumente, ki jih že imamo na voljo, še na bolj učinkovit način. Dosegli smo določen napredek, dosegli smo dogovor in od 1. julija bomo imeli novo ekipo znotraj Europola, ki bo poročala o internetnih vsebinah. Zato, da bi lahko obstoječe vire uporabili bolj učinkovito v okviru Europola, načrtujemo z organizacijo protiterorističnega središča znotraj Europola. Istočasno, Moram priznati, da je fenomen tujih borcev ena največjih grožen za našo notranjo varnost. Najti moramo način, kako se boriti proti tej grožnji. Prav gotovo bo potrebno oceniti možnosti za izboljšavo naše zakonodaje, še pa posebno v primerih, kjer se cilj ne da doseči drugače eno od področji, kjer potrebujemo takšne spremembe, je bilo poskušanje prekinitve nezakonite trgovine z orožjem in razgradnje takega orožja. Poskušali bomo pripraviti zakonodajne predloge, kar se da hitro. Prav tako bi želel povedati, da je svet zelo pozitivno nastrojen, kar se tiče dejavnosti parlamenta, kar se tiče dosege napredka na področju procesiranja potniških podatkov. Tako da bi ustvarili mehanizem za tako procesiranje. Svet meni, da je to bistveni element za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu potrebujemo učinkovit mehanizem, ki bo spoštoval določbe o varstvu podatkov. Mislim, da je odprt dialog zelo pozitiven. Skušali bomo najti kompromis, mislim, da nam ga bo uspelo doseči in oba zakonodajalca morata najti rešitve in doseči dogovor pred koncem leta. Kot sem že omenil, januarja bi morali uporabiti vse prednosti pri procesiranju teh podatkov za boj proti grožnjam. Vendar pa teroristične grožnje niso edine grožnje v Evropski uniji. Prejšnji mesec smo intenzivno delali na notranji varnostni strategiji EU. Včeraj med ministerskim sestankom so se ministri dogovorili o okviru za notranjo varnostno strategijo za naslednjih pet let, opredelili so prednostne naloge in opredelili so tudi izvedbene in nadzorne mehanizme. Glavni izziv trenutno pa je to izvesti v praksi. Zato moramo pripraviti ustrezne instrumente za izvedbo. V času našega predsedovanja smo trdo delali pri dosegu dogovora glede uredb CEPOL in Europol. Kar se tiče uredbe CEPOL, zahvaljujoč dobremu sodelovanju z Evropskim parlamentom in poročevalko gospod Gal, nam je resnično uspelo doseči napredek. Vendar pa mislimo, da smo tudi zelo blizu končnemu konstruktivnemu dogovoru. Kar se tiče uredbe Europol, je tukaj še nekaj odprtih vprašanj. Vendar pa mislim, da bomo v dialogu s poročevalcem gospodom Diasom de Mero ustvarili dobro podlago, smo že ustvarili dobro podlago za dosego dogovora v naslednjem polletju. Tako, sedaj pa zunanja dimenzija. Zunanja dimenzija seveda vpliva na notranjo varnost. Kajti migracijski tokovi in notranja varnost sta odvisni tudi od zunanjih dogodkov. Kot dobro veste, je bila prednostna naloga sodelovanje z državami vzhodnega partnerstva. Na sestanku smo imeli tudi sestanek z ministri držav vzhodnega partnerstva na področju notranjih zadev, govorili smo o neodvisnosti sodstva in toživcev in sodelovanju na področju notranjih zadev. Sam smo govorili o protikorupcijskem kontekstu. Med našim predsedovanjem smo še prav posebno pozornost namenili krepitvi sodelovanja z Belorusijo, kar se tiče migracij. Z veseljem lahko povemo, da smo izpolnili priporočilo Evropskega parlamenta februarja 2014. Čeprav je v zadnjem trenutku podpis bil odpoveden zaradi tehničnih razlogov je sedaj skupno partnerstvo mobilnosti med Belorusijo in EU potrjeno. Naše predsedstvo se zaključuje. Skoraj na vseh področjih smo dosegli napredek. Rad bi se vam zahvalil za, za ustvarjalno sodelovanje in zaupanje. Samo tako bomo lahko dosegli skupni cilj zagotovitev varnosti v Evropi, kjer se spoštujejo človekove in temeljne pravice. Hvala lepa. Hvala lepa, minister. Sedaj pa minister za pravosodje, gospod Rasnač. Prosim. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod predsednik, z velikim veseljem spregovorim danes tukaj o napredku latijskega predsedstva na področju pravosodja. Sedaj pa bom nadaljeval po latinsko. Ena glavnih nalog latinskega predsedstva je bila dosega ciljev programa trija, ki smo si jih zadali in naloge so bile začete pod eh, italijanskim predsedstvom. Skušali smo doseči najboljši možni rezultat preden sedaj predamo predsedovanje Luksemburgu. To se bo zgodilo čez dva tedna, 1. julija. Na začetku predsedovanja sem vas obvestil o prednostnih nalogah Latvije na področju pravosodja. In te prednostne naloge so tudi del pristojnosti odbora Libe. Šlo je za nadaljni razvoj sistema eh, zaščite osebnih podatkov, potem zaščita finančnih interesov Evropske unije, krepitev pravic osumljencev in obtožencev v kazenskih postopkih, prav tako pa še potem nadaljni razvoj koncepta pravosodje za rast. Zavedamo se, da je varstvo podatkov visoko na dnevnem redu Evropske unije in zato je latvijsko predsedstvo to naredilo za eno ključnih prednostnih nalog. Skupaj s kolegi iz drugih držav članic smo si zelo prizadevali za dosego kar največjega možnega napredka pri vprašanju varstva podatkov. In bili smo uspešni. Dosegli smo dogovor, po pogajanjih, ki so tekla več kot tri leta. Zato, da bi na področju reforme varstva podatkov delovali kar se da učinkovito, smo začeli splošno uredbo o zaščiti podatkov. V šestih mesecih smo dosegli dobre rezultate. V veliko čast mi je vas obvestiti, da smo 15. junija na svetu PNZ uspeli doseči splošni dogovor o besedilu uredbe. To nam bo omogočilo ne samo začeti trialog z Evropskim parlamentom, ampak bo to prispevek tudi za to, da bomo dokončali naše delo glede direktive o podatkih in da bomo dokončali kar se da hitro. Hvaležen sem Evropskemu parlamentu za priložnost, da smo lahko začeli s trialogom, da bomo lahko začeli s trialogom že 23. junija. Sprejetje svetu je pomemben dogodek, na to smo ponosni in zaključujemo naše predsedovanje zadovoljstvom. Kar se tiče zaščite finančnih interesov Evropske unije, latvijsko predsedstvo meni, da je prednostna naloga uredba za vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva. Nadaljevali smo delo, ki so ga začela prejšnja predsedstva in zaključili smo z delom glede temeljnih načel, ki so navedeni v prvih 16 členih uredbe. Tako na začetku predsedstva smo sprožili intenzivno posvetovanje o prej nerazrešenih vprašanjih. Na marčevskem svetu PNZ smo se potem o teh vprašanjih pogovarjali. Šlo je za vzpostavitev Evropskega toživstva, za strukturo in za postopke imenovanja, kar se tiče odpuščanja evropskih tožilcev. Čeprav so ta vprašanja zelo kompleksna, nam je uspelo doseči precejšen napredek. Istočasno pa je pred nami še veliko dela. spostavitev Evropskega tožilstva bo ena najtežjih nalog za luksemburško predsedovanje. Nadalje, zaščita finančnih interesov Evropske unije. V zadnjih šestih mesecih smo dejavno delali na direktivi proti na direktivi PIF in mislim, da smo dosegli kar predvsej napredka. Vključili smo tudi prevare na področju DDV v obseg te direktive. To je tako pomembno tako za svet kot parlament. Naši strokovnjaki so pripravili tudi uredbo Eurojust, ki predvideva večjo učinkovitost Eurojusta s tem, da se vzpostavi nov model upravljanja in da se izboljša njegova operativna učinkovitost z enotno opredelitvijo pooblastil in statusa nacionalnih predstavnikov. Latvijsko predsedstvo si je zadalo za cilj, da bi dosegli končni dogovor na marčevskem svetu PNZ in to smo tudi dosegli. Še eno pomembno vprašanje je bilo sledeče. Krepitev pravic za osumljence in obtožence v kazenskih postopkih. Kar se tiče svežnja proceduralnih pravic, je bil prvi element zakonodaje direktiva o pravni pomoči. Želimo zagotoviti minimalne standarde, kar se tiče obtožencev in osumljencev, za pravno pomoč v kazenskih zadevah. Po intenzivnih razpravah na ravni strokovnjakov smo dosegli dogovor 13. marca na svetu PNZ glede dveh drugih elementov procedalnih pravic, namreč kar se tiče procesnih jamstv za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku, je Latvijsko predsedstvo začelo s trilogom z Evropskim parlamentom in strokovnjaki skušajo doseči maksimalni napredek pri sprejemanju teh dveh delov zakonodaje. Istočasno pa bi rad povdaril, da ne smemo odlašati sprejetjem tega doseja, še prav posebno, kar se tiče varovalk za otroke. Kajti otroci so ena najbolj randljivih družbenih skupin. Na koncu pa bi rad se toplo zahvalil moji ekipi, ki je bila polna energije, znanja in veščin vseh vrst. Rad bi se zahvalil tudi članom odbora Libe za vašo podporo. Resnično je bilo veselje sodelovati z vami v teh šestih mesecih. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa odpiram razpravo in sicer bomo začeli s koordinatorji. Gospa Sipel. Thank you very much. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalila temu, kar je povedal gospod eh, Koslovski in sicer glede priseljevanja moramo delati na vseh vidikih, ampak zaenkrat edino, kar vidimo v javni razpravi oziroma v objavljenih razpravah, pa je osredotočanje na boj proti tihotapcem torej nezakonitim tihotapcem, za ustvarjanje različnih taborišč, ne vemo natančno, kaj naj si potem predstavljamo v tretjih državah, ampak dejstvo je, da ne želimo priseljencev. In svet ni bil sposoben najti rešitve glede uh, ključa porazporeditve po državah in ne vem, ali ste pripravljeni odgovoriti na to vprašanje in zanima me, katere države članice so jasno podprle zamisel o porazporeditvi priseljencev oziroma ali lahko poveste, koliko držav je za to schemo oziroma ali imamo težave z vsemi državami članicami. Kar se tiče eh, zakonitega priseljevanja, eh, se strinjam, da vse države članice dolgoročno potrebujejo priseljevanje. Za Nemčijo je povsem jasno, da v prihodnih letih potrebujemo 300 tisoč priseljencev za posamezne panoge. Ampak zaenkrat nimamo razen modre kartice, nobene eh, pravne ureditve za zakonito priseljevanje v Evropi. Torej zanima me, ali so države članice pripravljene na tem delati tudi z gospodarskim sektorjem in koliko teh držav je. Kar se tiče varstva podatkov, bi želela postaviti vprašanje ministru za pravosodje in sicer ali e, zaenkrat lahko zagotovite, da bomo resnično imeli najkasneje oktobra direktivo, kajti za nas kot parlament je svežen varstvo podatkov zelo pomemben, zato me to zanima. Kar se tiče varovalk v kanzenski zakonodaji, vem, da je bilo veliko storjenega in upam, da bomo lahko v času naslednjega predsedstva eh, zaključili dele, ki se navizujejo na pravno pomoč in na predpostavko nedolžnosti. Hvala lepa. Torej, ne bom postavil vprašanja, ki je nepovezano, ampak eh, gospodu Koslovskemu bi postavil vprašanje, torej na osnovi tega, kar je povedala kolegica Sipel in sicer eh, glede sveta Penze in odsotnost sporazuma. Torej, ona je postavila vprašanje v zvezi s posameznimi državami. Mene pa zanima naslednje, glede na to, da sporazuma ni bilo in da je bil komisar Avramopolo zelo neutralen pri svojih komentarjih. Zanima me, je, kakšno je vaše stališče, kakšno je vaše mnenje o možnosti, da pridemo do sporazuma konec junija oziroma začetek julija ali lahko podate svoje mnenje. Torej, kakšne so možnosti za Italijo in Grčijo, ki sta pod hudim pritiskom, če do takšnega sporazuma ne bo prišlo? Torej, kakšne so možnosti za te dve države, kajti resnično ni nobene solidarnosti za enkrat, kot je povedala gospa Sipel. Torej, želel bi še to dodati, če lahko podate svoje mnenje. In uh, gospod Kerkov za EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči. In čestital bi predsedstvo za upravljeno delo. Mislim, da so imeli zelo veliko dela in eh, vem tudi, da so bili dejavni na veliko področjih, ne samo na tem, in da so v času svojega predsedovanja naredili resnično veliko. Imam pa dve vprašanji. Prvič, glede na to, da imamo trenutno situacijo, kjer eh, se države članice med seboj borijo, glede vprašanja torej, tistih eh, držav, ki so najbolj izpostavljene, ki grozijo, da bodo enostavno izdali vizume vsem tem ljudem, zato da bodo lahko šli kamorkoli. Zanima me, če predsedstvo meni, da je pristop komisije v zvezi s temi eh, obveznimi schemami, da bo to res doseglo rezultate. In če ste tega mnenja, kdaj se vam zdi, da bo to doseženo? Mene to zelo moti ta hip. In drugo vprašanje, ali predsedstvo meni, da raz, torej znotraj okvira pametnih meja, ali se predsedstvu zdi, da je ta svežen zelo pomemben element novega predloga Eh, komisije glede vizumov zlasti v luči tega, da nekateri želijo širše področje uporabe v primerjavi s prvotnim predlogom. Torej, sam sem mnenja, ki sem ga prej že izrazil, ne vem sicer, kakšna so vaša mnenja, ampak eh, da so zakonito priseljevanje, azil in pa gospodarsko priseljevanje tri različne stvari kakšno je mnenje sveta glede spodbujanja držav članic za uporabo širšega spektra različnih orodij, s katerimi lahko upoštevamo tudi razlike med temi situacijami. Tu bi izkoristil tudi eh, priložnost, da se zahvalim predsedstvu za eh, sodelovanje na področju Evropskega seznama potnikov, kjer sem bil poročevalec in eh, torej zahvaljujem se predsedstvu za pomoč, ki ste mi jo ponudili. Kar se tiče Europola, eh, središče za boj proti terorizmu, zanima me, kakšno je vaše stališče glede tega, zlasti v luči različnih občutljivosti, ki so povezane eh, z odnosom med EU e in nacionalnimi pristojnostmi na teh specifičnih področjih. Hvala. Cecilija Vilstrom. Hvala lepa. Gospod minister, mislim, da je primerno, da vam čestitamo za prvo predsedovanje, ki bo kmalo poteklo. Mislim, da ste imeli kar, z, kar veliko dela torej v uh, teh mesecih, uh, začenši z terorističnimi napadi v začetku vašega predsedovanja, torej uh, Eh, hvala in hvala tudi za vašo današnjo predstavitev. Imam nekaj vprašanj. Eh, skupaj sva tesno sodelovala na področju, na dosjeju v zvezi s študenti in izmenjavami. Veseli me, da smo lahko zaključili tri trialoge, ampak zelo pa obžalujem to, da nismo mogli. Uh, narediti bolj vsebinskega političnega napredka na tem doseju. Še vedno ostaja zelo veliko odprtih vprašanj, ki jih je treba rešiti v prihodnih dneh. Torej, hvala za vaše napore v zadnjih dveh tednih. Upam, da boste imeli pogum, ki je potreben, da drugim državam članicam tudi poveste, da se je resnično treba premakniti, če želimo biti konkurenčni in če želimo uh, pritegniti najboljše študente in najboljše raziskovalce, ki jih tako zelo potrebujemo na tej celini, če želimo v prihodnosti uh, doseči blaginjo, ki jo potrebujemo. Prav tako, če eh, želimo doseči uh, neko enakost, potem uh, je treba tudi na tem področju doseči napredek in upam, da bo to naredilo luksemburško predsedstvo. Kar se tiče tragične situacije v sredozemlju, je komisija ponudila konkretne ukrepe. Mi v tej hiši smo zelo jasni. Uh, v naši rezoluciji iz aprila, torej kaj mi politično želimo. Torej dve instituciji sta globoko prepričani, da potrebujemo delitev odgovornosti. Zelo elegantno bi bilo, če bi nehali govoriti o deljenju bremena, temveč o odgovornosti, kajti to so ljudje in ne breme za začetek in če bi lahko ljudi, eh, stvari premaknili v to smer, potem bi bilo to resnično zelo dobro. Veliko smo že dosegli, ampak v državah članicah potrebujemo še več napredka. Prvi odziv evropskih držav članic ni bil zelo pozitiven, če se diplomatsko izrazim, ravno nasprotno. Torej, celo danes vidimo dvostranske konflikte med državami članicami torej nekatere države članice grozijo, da bodo zaprle meje in tako dalje. Upam resnično, da boste izkoristili še zadnje dni vašega predsedovanja, da boste pomagali rešiti te razprave in premakniti stvari v pravo smer in zagotoviti, da bomo res lahko sprejeli konkretne ukrepe. In nehali samo govoriti, Torej, zaenkrat eh, resnično zelo veliko govorimo, eh, na to pa ni nobenih eh, konkretnih akcij. Vrnila bi se k temu, kar je Birgit povedala. Želeli bi povedati, kaj govorijo in kdo so, zato da bomo tudi sami lahko lobirali enkrat za spremembo. Kar se tiče dublinske uredbe, kjer sem poročevalka, to je povsem jasno besedilo imamo tudi sodbo sodišča Evropske unije o tem, kako obravnavati uh, mladoletnike brez spremstva. Povsem jasno je, kako se to uresničuje. Imamo en člen, en del enega člena, sedaj pa države članice uh, to poskušajo na različne načine uh, tolmačiti. Ni nobene vsebine. V tej hiši imam eh, celotno podporo, nobenih amandmajev ni v tej smeri in to morate pač požreti in to morate pač posredovati, to sporočilo. Ja, kar se tiče eh, poročila o napredku v zvezi z eh, varstvom podatkom, tu pričakujemo ambiciozen napredek in ne bomo se strinjali z nobenimi določbami, ki bodo pod standardom direktive 95. Torej, kako vidite napredek eh, pri tej direktivi in kako vidite sprejetje te direktive, kaj je ključnega pomena. In na to še situacijo glede temeljnih pravic zrasti na mačarskem. Prejšnji teden je ta parlament sprejel popolnoma jasno rezolucijo, eh, s katero obžaluje odsotnost reakcije sveta na vse, kar se dogaja v, na mačarskem, kar se je dogajalo v času vašega predsedovanja. Se pravi, Eh, smrtna kazen se pojavlja kot predmet razprave, diskriminatorni vprašalnik je posredovan vsem državljanom in tako dalje. In uh, govorice, uh, ki prihajajo iz predsedstva, je, da o tem sploh niste razpravljali in če to drži, kako lahko to upravičite, da sploh ni prišlo do dialoga oziroma do razprave. Želela bi vedeti tudi to, kakšno je vaše mnenje glede bolj zavezujočega mehanizma, ki bo zagotovil, da bodo države članice izpolnevale kopenske agenske kriterije, če so članice te unije. In upam, da boste uživali še zadnje tedne vašega predsedovanja. Hvala, Cecilija. Torej, govorili ste skoraj tako dolgo kot minister za pravosodje. No, ampak. Eh, Dobro je bilo, da ste spregovorili. Ne, ne, ne me narobe razumeti. Pohvalil sem vas. Ne, ne, govorim o vašem trialogu. Ne, res, pozitivno sem to povedal. Dobro, kolegi, se upravičujem, ne bi smel komentirati. Kornelija Ernst ima sedaj besedo. Vam bom dal več časa, zato ker nas je manj. Izvolite. Um, ja, zunaj za smrt, vsem dank für die. Hvala lepa. Najprej torej hvala lepa za prispevke latijskega predsedstva. Veste, da ni bilo prav enostavno prebroditi blokade pri nekaterih zadevah ki so že dolgo ustavljene. Z vsem seveda nismo zadovoljni, veliko je tudi kritik iz parlamenta, še prav posebno iz našega odbora. Migracijska agenda. Pri najboljši volji to ni uspeh. To bi bilo popolnoma napak, če bi tako dejali. Veliko držav članic, tudi vaša država, Latvija, so od začetka dejale, da se z razdelitvijo beguncev ne strinjajo, da imajo težave s tem, da tudi drugih točk ne podpirajo. Sedaj pa se govori o tem, da bi naj to bilo neobvezujoče. Včeraj zvečer v novicah sem slišala, da bi naj to bilo neobvezujoče. Kaj pa bo potem s to migracijsko agendo veliko kritike, vendar pa tako kot se fronte kažejo sedaj v razpravi, se bojim, da ne bomo prišli do velikih odločitev veliko kritik imamo in to prek političnih skupin, da ladje tihotapcev je potrebno uničiti. To je seveda neumna zamisel, kajti nimamo mandata niti iz družnih narodov. Veste, kakšne so zadeve na tem področju. Ne moremo kar tako razstreliti teh ladij. In to je napačna pot. potem pa stane v svetu, kar se tiče teh razprav in rada bi vedela, kako ravnate s tem v svoji lastni državi, da bi torej migracijsko agendo spravili naprej. Veliko zadev spoh ne podpirate. In potem sporazumi s tretjimi državami. Kaj spogajate? Veste, da imamo veliko kritiko iz parlamenta. Da s tretjimi državami, kot so Sudan in drugimi zločinskimi državami. To so zločinski režimi, s katerimi imamo opravka, da se pogajate s takimi režimi za boj proti nezakonitemu priservanju. To se mi zdi zelo težko zapoželjeti. Ali obstaja kakšna razprava? Italijanska vlada je začela s tem. Tudi v svetu o tem, da bi Dublin spremenili, kajti tako Italija kot tudi Grčija imata resne pomisleke, da bi ta sistem vodili še naprej tako kot do sedaj. Ste govorili tudi o zakonitih poteh, kar se tiče, tiče migracij v Evropo. Ste kdaj govorili o humanitarnih vizumih, naprimer? Ali obstaja razprava o zakonitih poteh? ali pa to sploh ne igra nobene vloge. Da bi torej zgolj ohranili Dublin. In potem še konkretno vprašanje in na to pa želim nujno odgovor. To mi je pomembno. Grčja bi rada, nova grška vlada, bi rada imela centre za pridržanje in za vračanje beguncev, radi bi to torej razpostavili, take zapore. Ti zapori so bili pa postavljeni z evropskimi sredstvi in strani grške vlade vemo, da bi lahko sedaj podali zahtevo, da bi povednili sredstva in rada bi dobila odgovor, torej resnično bi rada dobila odgovor na to vprašanje, ki sem ga zastavila že kar nekajkrat. Ko pravimo, da bi naj podprli države članice pri migracijskih vprašanjih, moramo seveda potem si zadati vprašanje, ali to velja samo za nekatere ali za vse države članice, ali ga če tudi spada v to. Vas to podatko. Veseli me, da je tukaj sploh prišlo do nekega rezultata. Govorili ste v 15. juniju, da ste torej dosegli soglasje. Bože, tako, to me veseli. Zelo me pa skrbi direktiva veste, da bi radi imeli svežen in rada bi vedela, kakšno je stanje glede te direktive. Povejte kaj več o tem, prosim. In zadnja točka, o tem še ni bilo govora, veliko tem je, ali je afera NSA oziroma celotno vprašanje vohunjenja za evropskimi državljani ne samo prek NSA, temveč tudi strani drugih tajnih služb iz drugih držav članic, ali torej imamo kako poročilo o tem iz prejšnjega mandata in sprašujem vas, zakaj nimamo sklepov sveta na to temo. poročilo NSA, kot smo ga pripravili. Sedaj bomo pripravili spremljevalno resolucijo, vendar pa v bistvu gre za to, da želimo, da se takoj ukrepa, ker se zaenkrat še ni zgodilo nič, kje so razprave v svetu na to temo. Finally... Hvala, Kornelija, Judica Ventini. Hvala, predsedujoči. Torej, včeraj sem uh, gledala tiskovno konferenco ministra za notranje zadeve, uh, Včeraj ste s kolegi govorili pet ur o priseljevanju, danes ste rekli, da je bilo to šest ur, ampak kakorkoli že, rezultat je zelo boren. In zelo sem razočarana. V tej hiši smo o priseljevanju in azilu razpravljali vedno znova. In ko smo o tem govorili s komisarjem Avramopolusom, nam pravi, da moramo biti potrpežljivi, da si zelo prizadeva, da želi narediti korak naprej, ampak da imajo države članice težave z um, tem pristopom. Torej, to so moje besede, ne vem, koliko volje ima komisar resnično do tega, da bi naredil pogumne korake naprej. Ampak, uh, neverjetno je to, da imamo Evropo, ki se stara, imamo konflikte na mejah, ljudje prečkajo meje, ker so politični begunci in potrebujejo varnost. Torej, vsi si prizadevajo za azil, ker ni nobene druge možnosti in vi niste zmožni priti do sporazuma za 40 tisoč ljudi, ki so že v Evropi in za preselitev 20 tisoč ljudi uh, eh, UNHCR, beguncev, ki so zunaj Evrope. Torej, če tega ne morete storiti in če mislite, da boste z uh, predlogi za boj proti nezakonitemu priseljevanju. Ne da bi razpravljali o zakonitem načinu, kako priti v Evropsko unijo, boste našli vedno več ljudi, ki bodo v Evropi brez dokumentov. In ti ljudje bodo delali v Evropi, bodo delali pod tržno ceno v groznih okoliščinah in to je slabo za nje, to je slabo za nas in to je slabo za družbo. Uh, mi moramo prositi 28 držav eh, članic. In občutek imam, da se moramo vreči na kolena pred teh 28 držav članic, zato da bodo nekaj naredite. V zadnjem pol leta je bilo vse zelo počasno in občutek imam, da nihče ne ve, v kako globoki krizi se nahajamo. Govorili ste tudi o procesu Jantarja in eh, o tem bi tudi želela vedeti več. Eh, Katarina Činiči je želela še nekaj povedati, ampak predtem bi sam povedal nekaj besed. Včasih, torej vsaj moja izkušnja je taka in tu sem že od leta 1999, da ko govorimo o predsedstvu, v resnici govorimo o državah članicah in o netransparentnosti, kajti zelo pogosto se predsedstvo pač znajde v tej situaciji, kjer poskuša pripraviti ljudi, ki ne želijo storiti ničesar do tega, da bi vendarle nekaj spremenili spremenili. E, in to pravim zato, ker je to zopet klasičen primer, e, kjer e, se gospa Vilštromar in gospa Zipel sprašujeta, kaj se je v resnici zgodilo v torek. Torej, mi ne vemo, katere države članice so bile proti in državljani to želijo vedeti. Ali je stališče predsedstva, da to lahko pove na tiskovni konferenci, da lahko pove, kaj je moja država članica povedala In vem, da je za vas situacija težka, kaj ti po eni strani ste diplomat, po drugi strani ste uradnik. Gospod Sargentini tu pravi, ja, tu eh, ne grejo stvari dovolj eh, hitro. In zakaj? Zato, ker bi naj bi imeli stalni svet, da imamo šestmesečno predsedstvo. In to je situacija, kjer eh, se soočamo z veliko frustracijami. In, uh, Eh, tu imamo formalne, neformalne svete in uh, za parlament je ta, to resnično uh, frustracija. Včeraj nisem mogel biti prisoten. Uh, Ampak lahko pa grem na neformalni svet, se pravi, vključeni smo uh, na seznam B, ne pa na seznam A. To še Katarina in potem se bomo vrnili k ministru. Ja, hvala predsednik, da ste mi dali ponovno besedo, kar bi želela izkoristiti za to, da se ponovno zahvalim predsedstvu za delo opravljeno znotraj trialoga v zvezi z direktivo mladoletnih. Mislim, da je bilo to zelo dobro opravljeno delo, tako pri oceni samega predloga direktive. Poleg tega smo dosegli pomembne rezultate um, na to temo rezultati, ki smo jih že izpostavili in pri čemer je bilo kar precej kritik in ni bilo vedno lahko priti do kompromisa. Zato se še enkrat zahvaljujem predsedstvu za njegov prispevek. In če ostanem pri vprašanju mladoletnih oseb, bi želela še enkrat poudariti, da se je govorilo tudi o mladoletnih osebah brez spremstva iz tretjih držav in še zlasti o mladoletnih osebah, otrocih priseljencev. In mislim, da je prav to področje, kjer treba storiti še veliko več. Gotovo je potrebnega več nadzora, potrebno je bolje zbirati podatke o teh mladoletnih osebah, zato ker, kot se pogosto zgodi, se te osebe porazgubijo enkrat, ko vstopijo na naše ozemlje in predvsem moramo preprečiti, da bi postali žrtve organiziranega kriminala um, spolnega nasilja, um, trgovine z drogami in tako naprej. Poleg tega se jih tudi vključuje v teroristična omrežja. In zato se sprašujem, ali v tem kratkem času, kar ga ima predsedstvo še na voljo, ne bi morda dali nekega dodatnega impulza na tem področju, tako da bi nadzorni sistem SIS razširili, da bi lahko imeli na voljo bolj zanesljive podatke, s katerimi bi preprečili porazgubljanje teh mladoletnih oseb. Um, Skušala bom hmalo prekiniti, zato da bomo imeli čas še za odgovore. Vsekakor še nekaj bi želela izpostaviti. Govorili smo tudi o uradu Evropskega toživca in uh, želela bi vedeti, kakšna so lahko pričakovanja za v bodoče na tem področju, glede na stanje, do katerega smo prišli v času latvijskega predsedstva. Potem pa še ena točka, ki je zelo pomembna in ki zadeva pametne meje. To ste že omenili. Sprašujem pa se, ali je bila res upravljena analiza stroškov in učinkov, glede na to, da so stroški zelo visoki in da v tehničnem smislu morda še nismo zmožni dobiti vseh elementov, eh, ki bi zagotovili učinkovitost tega sistema. Pa še eno vprašanje. Um, pa oprostite, da se nekoliko vračam tudi nazaj. Še eno vprašanje v zvezi s priseljevanjem. Kolegi so povedali marsikaj, s čimer se ne morem strinjati, glede na to, da sama prihajam iz Sicilije in da je to področje, kjer je ta problem najbolj dramatičen, eh, kjer eh, sprejemamo tolikšno število obupanih oseb, ki se izkrcajo na naših obalah in e, oseb, ki pogosto, kot sama pravim, potonejo pred našimi očmi, tako da smo priča najbolj dramatičnega vidika tega pojava. V zvezi s tem je bilo marsikaj povedano, vendar pa je treba še marsikaj drugega poudariti in sicer e, te kriminalne organizacije, ki eh, s prevažanjem priseljencev ogromno služijo. Kaj lahko na tem področju še naredimo? Mislim, da moramo na tem ustrajati. Seveda ne smemo zanemariti vseh drugih vidikov, ki so bili eh, izpostavljeni, ampak to je gotovo tema, ki zasluži vso našo pozornost. Seconds, please. Yeah, please 30 sekund, bodite kar se da kétre. Mondatot akarok elmondani. Az első értem. Hvala lepa, predsedujoči. Samo dva stavka bi želel povedati. Razumem in strinjam se z kritiko, ki, jo je izrazi, ki so izrazili moji eh, kolegi poslanci, kajti uh, vprašanje priseljevanja ni bilo ustrezno obravnavali, vendar pa se ne strinjam s tem, da se vso to kritiko usmeril v državo, ki je predsedovala. Evropska unija se ni ustrezno odzvala in ni se dovolj hitro odzvala, ampak eh, to, je, to tudi odraža institucionalno strukturo Evropske unije. Evropski parlament, vključno z odborom Libe, bi tudi moral biti bolj eh, dejaven in eh, Vprašanja migracij ne moremo rešiti samo znotraj EU, temveč tudi v Severni Afriki in na Bližnem vzhodu. Ja, moram reči, da sem v zadnjih šestih mesecih zelo dobro sodeloval z vama obema. In uh, gospa Vikštrom in tudi Katarina je to povedala pri trialogih, se je vedno izkazalo, da je bilo delo s tem majhnim predsedstvom zelo učinkovito. Torej, do tega izbruha jeze se eh, pride vsakih šest mesecev, zato eh, to tudi lahko razumemo. Imate dovolj časa, da odgovorite na vsa vprašanja in zato, kar izvolite, bomo začeli z ministrom Kozlovskim najprej. Izvolite. Please go ahead. Thank you. Ja, paldies eh, par uzdotajiem jautājumiem. Es saprotu, ka varbūt es varētu sākt. Hvala liepa za uprašanja. Večina uprašanj je bilo povezano s eh, težavami, s priseljevanjem, s katerimi se danes soočamo. Poskušal bom odgovoriti na splošno. Vsako vprašanje in vsak poslanec je omenil priseljevanje. Če sem zelo natančen, nisem gledal na uro in ne vem, ali smo razpravljali pet ali šest ur, verjetno smo razpravljali pet ur in 45 minut. Predlog komisije je bil objavljen 13. maja in prve ministerske razprave smo organizirali potem, torej vse države članice so bile udeležene in uh, tudi naši partnerji. tudi um, torej drugi partnerji. No, na začetku je nekdo omenil uničevanje teh uh, ladij, ki prevažajo begunce in pa boj proti tihotapcem. Eh, no, to ne pomeni, da bomo uh, potopili ladje z vsemi temi ljudmi na krovu, ampak želeli bi uničiti uh, Eh, te ladje, preden se ti ubogi ljudje ukrcajo. To je zelo uh, zapleteno vprašanje z vidika varnosti, sodelovanja, ampak ne moremo pa eh, enostavno spregledati tega zelo dobičkonosnega posla. Tihotapci služijo milijone in problem se samo veča. Če sedaj govorimo o tretjih državah in sodelovanju s tretjimi državami, smo prepričani, da brez sodelovanja tretjih držav se bodo ti migracijski tokovi samo še večali. Veliko ljudi je pripravljeno na to nevarno potovanje, govorimo o milijonih ljudi, ki so na to pripravljeni. In ravno zato pripravljamo tudi dolgoročne ukrepe, zato da bomo lahko našli ravnotežje. In treba je stabilizirati situacije v državah izvora. Kar pa se tiče eh, stališča v svetu, lahko potrdim, da načelno se program podpira ne morem pa vam sedaj povedati natančno, kaj je povedala katera država. Lahko se obrnete na vaše vlade in jih vprašate, kaj so povedale. Lahko pa priznam, da smo imeli razpravo o tem, ali naj bo pristop obvezen ali prostovolen. Pa tudi druge podrobnosti smo razpravljali naprimer o tem, kako izračunati ta ključ porazdelitve in drugo. Želel pa bi vas spomniti na to, da smo to razpravo takoj organizirali in da se premikamo v smeri situacije, kjer bomo končno spoštovali to načelo solidarnosti. Komisija tu zelo ustraja in prepričan sem, da bomo našli kompromisno rešitev v prihodnih mesecih. Zlasti glede vprašanja, kako lahko eh, razbremenimo države, ki so najbolj na udaru. Kot sem že omenil, je pristop celovit eh, in zato se ne bi želel osredotočiti samo na en vidik. Ampak, eh, ko sem slišal, da je bila Latvija omenjena, lahko povem, da kot predsedstvo nismo v nobenem smislu zadrževali te razprave nasprotno. Takoj smo jo organizirali in kmalo bomo predsedovanje prepustili Luksemburgu in vemo tudi, da bo to vprašanje zopet zelo kmalo predmet razprave. Kar se tiče središča za boj proti terorizmu in Europola. Torej, namen tega središča je koordinacija informacij za bolj ustrezno in učinkovito uporabo obstoječih podatkov. Kolikor vemo, teroristični napadi v Franciji in na Danskem so bili povezani z uporabo nezakonitega streljnega orožja. Zato smo prepričani, da informacije, s katerimi razpolaga Europol, so lahko zelo koristne. Kar se tiče direktive o študentih in raziskovalcih, eh, ja, žal eh, nismo dosegli najboljših možnih rezultatov, ampak naredili smo vse, kar smo lahko storili, da bi naredili čim več na tem področju glede CEPOL-a in Europola in eh, zadevnih uredb smo naredili vse, kar je bilo mogoče, da bi zabeležili napredek. Na to dublinski sistem in možnosti za spremembo tega sistema. V svetu smo o tem razpravljali in pričakujemo trenutno predlog, ki ga bo podala komisija in zopet lahko potrdim, da smo razpravljali o vseh vprašanjih, ki so povezane z priseljevanjem, vključno z vračanjem in ponovnim vračanjem. Prav tako je bilo vprašanje povezano z uh, podatki, ki so na voljo, torej imamo informacije iz 55 letališč, 28 držav in eh, nekateri so bili zaskrbljeni glede vprašanja oseb, ki so kr kršile eh, zahteve, ki izhajajo iz njihovih vizumov ljudje ne bi bili priprti, pa potem niso bili, kakorkoli že, to je vse. Sedaj pa dajem besedo kolegu. Hvala lepa. Veliko kolegov eh, se mi je opravičilo so mi je poslano SMS-e, kajti danes imamo nekaj težav tudi s potovanji in eh, torej eh, ljudje so se upravičili in to sem želel obema povedati, zato da ne boste imeli občutka, da eh, ljudi ni. Tu gre resnično za zelo izredne okoličine, ki vladajo danes. Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti poslancem za vprašanja. Očitno informacije v parlamentu v zvezi z uredbo in direktivo ni dovolj razširjena in zato bi želel izkoristiti to priložnost še za dodatne informacije. Birgit Sipel je vprašala, kdaj bo direktiva sprejeta oziroma če bo sprejeta oktobra. Sam bi želel povedati, da 24. junija smo predvideli tu trialog in na tem trialogu bo Luksemburg eh, podal svoj načrt dela s svojimi prednostnimi nalogami in kolikor vem, je ena od njihovih prioritet tudi sprejetje te direktive v času luksemburškega predsedovanja. Luksemburg sprejel restat, sta se oddel. Prav tako, torej, ste pozdravljeni, ja vas eh, seveda veselim pozdravljamo na tem sestanku. In potem tudi na neformalnem sostanku z ZDA. Potem pa še eno vprašanje. Kakšen je napredek, kar se tiče direktive? Mislim, da bomo lahko napredovali šele takrat, ko bomo sprejeli splošni pristop. Tudi drugi so spraševali potem. Imamo torej dve različni zadevi. Uredba, ki zadeva civilne zadeve in kazenske zadeve. 91 členov na 250 straneh imamo in da bi dosegli dogovor med 28 terico, kar se tiče formulacije, smo morali organizirati zelo veliko sestankov, zato da smo se torej pogovarjali o posameznih členih in dosegli dogovor. 45 sestankov smo imeli. Rad bi se zahvalil torej strokovnjakom še enkrat. Pravzaprav so storili eh, že skoraj nekaj, kar je se zdelo nemogoče. Imeli smo strokovnjake na obeh straneh. In veliko krat so nam dejali, da je to misija nemogoče. Ampak uspelo nam je doseči dogovor in na to smo zelo ponosni. Toliko torej o direktivi in uredbi. Potem um, bilo je še nekaj vprašanj o tem doseju, naj se zahvalim članom vašega odbora, ki so sodelovali v trialogu, še prav posebno gospe Kiniči. To je bilo zelo plodno sodelovanje, kar se tiče varovalk za otroke. In mislim, da bomo v tem trialogu kar se tiče upravljanja s podatki, dosegli napredek. Hvala lepa obema ministroma in hvala lepa kolegom. Konec predsedstva je. V imenu vseh kolegov bi se rad zahvalil tistim, ki so stali do konca, tisti, ki pa niso mogli biti tukaj, pa bi se tudi v njihovem imenu in svojem imenu rad zahvalil za dobro sodelovanje. Tudi vašim sodelavcem v zadnjih šestih mesecih ste upravili trdo delo v dobrem ozračju in hvala za vso organizacijo neformalnih sestankov in da ste nas obravnavali kot enakovredne partnerje. To je bilo odličnih šest mesecev in prepričan sem, da si boste sedaj zasluženo odpočili po teh šestih mesecih. Hvala lepa še enkrat torej za vse opravljeno delo. Zelo smo hvaležni za to. Hvala.